Okay. Good morning, dear colleagues. Um, I would like. Dobro jutro. Tukaj pozdravljam eh, gospoda Hugervorsta, ki je tukaj kot predsednik uprave za mednarodne računovodske standarde. To je neodvisno telo, ki je razvilo mednarodne standarde računovodskega poročanja IFRS. Kakor veste, je zasedal številne položaje v nizozemski vladi, bil je tudi minister za finance. No, tukaj pa tudi mm, gospod Likanen, ki je predsednik skrbnikov fundacije IFRS. To funkcijo je zasedel oktober lani. Bil je tudi gonferner eh, banke Finske in pa gonferner v mednarodnem denarnem skladu. Bil je tudi v upravi centralne banke, bil je komisar in pa minister za finance na Finskem. No, danes bomo razpravljali o aktivnostih IASB ter eh, aktivnosti fundacije IFRS. Kakor veste, se ukvarjamo številnimi pomembnimi temami. Imamo recimo eh, nove standarde za zavarovalnice IFRS 17, potem tudi zavarovalne pogodbe IFRS in treba je seveda tudi pregledati rezultate prvih mesecev izvajanja IFRS 9 o finančnem poročanju. Torej, izbira je velika. Če se strinjate, bi dal besedo kar gospodu Hugervrstu. Oziroma, ne, gospod Likanen bo prvi spregovoril. Izvolite. Hvala lepa. Vesel sem, da sem spet v tem odboru, kar nekaj let nazaj smo razpravljali o sestavi bank. Se pa spomnim tudi let 2002-2003, bil sem del komisije, ki je sprejela standarde IFRS oziroma jih je podprla. No, takrat smo razpravljali tudi, takrat smo razpravljali predvsem o internetu in pa o IFRS. Obe zadevi so predstavljali podobne izzive. Šlo je za eh, tehnične razvoje, ki jih je upravljal predvsem zasebni sektor, šlo je za inovativne eh, tržne rešitve. No, ob internetu smo seveda naleteli tudi na pri internetu je šlo predvsem za širjenje informacije, pri FRS pa je šlo za širjenje finančnih eh, informacij. Takrat smo razpravljali tudi o tem, da bi ustvarili neke vrste evropski internet, ampak na koncu nihče ni imel posebne želje za to. No, potem je komisija začela podpirati mednarodne standarde računovodskega poročanja in tudi Evropski parlament nam je takrat leta 2013 da bi ponudil svojo podporo. Samo nekaj besed o eh, našem delovanju, torej skrbniki smo odgovorni za eh, strateške odločitve, za finančne odločitve in za strategijo. Ehm, preglednost omogoča investitorjem, da sprejema dobre ekonomske odločitve, potem že, mm, smo tudi odgovorni za to, da bi zaprli vrzel med eh, zasebnim in pa javnim sektorjem. In pa tretjič, eh, večja gospodarska učinkovitost to omogoča investitorjem, da lahko laže identificirajo priložnosti eh, po svetu. No, standardi pa tudi nižajo strošek kapitala. To pomeni tudi višjo rast in pa zaposlovanje. No, eh, dve pripombi, ki se jih spomnim iz celotne zgodovine IFRS. Leta 2002 nas je obiskal Paul Walker iz ZDA, bil je nekdani predsednik eh, FEDA. On je eh, imel takrat govor tukaj v Bruslju in takrat je rekel, da če bi naj neodvisno zastavljanje mednarodnih standardov delovalo, potem moramo spoštovati vse procese, ki sestavljajo uh, te standarde. Uh, in sicer treba je imeti najprej posvetovanje, potem je treba sprejeti mehanizme uh, odločitev in pa treba je vse skupaj tudi ustrezno utemeljiti. Ta načela še vedno veljajo. Tudi parlament spoštuje te uveljavljene postopke. No, drugi govornik, ki sem ga poslušal, je bil novembra prvič prisoten na sestanku skrbnikov v Johannesburgu v Afriki. Šlo je za afriškega skrbnika. To je bil gospod Nukulu, ki je začel kot računovodja v svoji državi. On je takrat rekel, da je IFRS pomemben za Afriko, to je okvir, ki je ključnega pomena za neposredne tuje investicije. Standardi pa pomagajo vladam tudi pri tem, da se spopada z korupcijo in goljufijami. Naslednja prosojnica. Še zadnja pripomba v zvezi z strateškimi vidiki. To je naloga skrbnikov. Torej. Eh, januarja je ravno potekalo srečanje v Kuala Lumpurju v Maliziji in takrat smo začeli z strateškim razmislekom, pri katerem smo se osredotočili na troje. In sicer ehm, grožnja globalizacije, drugič, kako naj ostanemo relevantni v tem svetu in pa tretjič, kaj bo za nas pomenila tehnologija samo nekaj pripomp v zvezi z eh, posamičnimi eh, poglavji. Vsi smo videli grožnje globalizacije, ki močno vpliva na številna področja, na trgovino in na druga področja. Morda je področje standardov bilo manj pod vplivom globalizacije, ampak še vedno moramo konsolidirati dosežke iz preteklih let. Ehm, ja, eh, glavne značilnosti globalizacije ne bodo izginjale. Še naprej bomo imeli mednarodni tok kapitala, še naprej bomo imeli tehnološki razvoj. Zato bo še bolj pomembno zagotoviti globalne standarde imeli bomo še večje eh, zahteve po odgovornosti, preglednosti in eh, učinkovitosti. Potem relevantnost standardov. Eh, danes vemo, da naložbeniki želijo informacij, želijo informacije o dobičku, želijo um, informacije o obsegu dejavnosti na določenem področju potem eh, vedeti pa želijo tudi, kakšno, kakšen je okoljski in socialni učinek določenih podjetij. Eh, želijo eh, se zauzemati za tako imenovane standarde SG, to so okoljska in socialna merila ter merila v zvezi z upravljanjem. IFRS se s tem ukvarja in želi vključiti tudi te standarde v naše računovodsko poročanje. Potem tehnologija, o tem smo večkrat govorili v eh, parlamentu. Eh, tehnologija se stalno spreminja, spreminja naše načine delovanja, naše načine organizacije, aktivnosti. Na področju standardov vedno več regulatorjev, eh, danes se sprejema mm, elektronsko shranjevanje dosijev, IFRS, želi ob tem ponuditi visoko kakovostno elektronsko taksonomsko klasifikacijo. No, eh, pomembno vprašanje je tudi, eh, kakšna bo vloga vseh teh eh, masovnih informacij, ki so na voljo na spletu. V kolikšni meri se naložbenike lahko vloga, zadovoljijo z temi masovnimi informacijami eh, oziroma ali bo ob tem IFRS ostala relevantna. Eh, IFRS bo ostala relevantna, ampak seveda treba upoštevati tudi druge vire informacij. Ko bo digitalizacija tukaj postala relevantna, bo morala tudi IFRS opraviti digitalno transformacijo. Mi smo že pripravili naše notranje sisteme za to. In eh, izkušnje v zvezi s tem ponujemo tudi našim strankam. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda sem pripravljen na sodelovanje z vami tudi v prihodnje. Hvala, gospod Likanen. Sedaj pa gospod Hugervorst. Hvala da prihranim nekaj časa, bom na hitro govoril samo o zavarovalnih standardih in pa o izjavah o finančnem upravljanju. Posnetek 7. IFRS 17 je prednostnega pomena za zakonodajno skupnost zlasti v tem času zelo nizkih eh, obrestnih mer, ki predstavljajo velik pritisk na poslovne modele zavarovalnic. Številni, številne zavarovalnice so že ukrepile svoje kapitalske blažilnike in uh, svoje vzvode v državah kot so Koreja. Podobno pa slišim tudi od evropskih uh, zavarovalnic. Uh, in pa več preglednosti bo tukaj seveda pomenilo več finančne stabilnosti v sistemu. Posnetek 8 prikazuje, eh, kaj je v fazi izvajanja. Eh, več kot 20 eh, tem je, je in identificirala industrija. Mi smo seveda rekli, da smo pripravljeni sprejeti Eh, spremembe, dokler to ne bo eh, zmotilo postopka izvajanja in dokler bomo lahko ohranili naše kakovostne standarde. Kakor veste, tukaj je bilo šest zadev, ki jih je izpostavil IFREK oziroma EFRAK. Eh, naš, naša uprava se je odločila za šest sprememb pri standardih. Tolmači ne slišimo govornika. Torej upamo, da bomo marca razpravljali o eh, teh spremembah in da bo potem nekaj več jasnosti za industrijo. Nekatere spremembe bodo znižale stroške, recimo pri eh, finančnih izkazih, pri um, posojilih, ki so povezani z zavarovalniškimi proizvodi. No, ampak časovnica je tesna. zato se nam je zdelo bolje, da bi rok predstavili iz leta 2021 v leto 2022. Nekatere zavarovalnice so želele več časa, verjetno so to povedali tudi vam, ampak ne, so nekatere zavarovalnice rekle tudi, da nima smisla predolgo odlagati roka. Dle kot je obdobje izvajanja, draže je namreč. Še nekaj besed o vlogi ISB pri širšem uh, poročanju, finančnem poročanju. Um, povedali smo, da bi želeli posodobiti izjave, ki jih morajo v letnih eh, poročilih podati podjetja, v letnih poročilih lahko. Um, spregovorijo o finančnih zadevah, ki niso nujno del finančne izjave, lahko povedo kaj o svojem poslovnem modelu ali pa o napovedih za prihodnost. No, vedno bolj pomembna postanejo vprašanja eh, vzdržnosti, uh, recimo podnebne spremembe lahko imajo dolgoročne uh, finančne posledice za podjetja, recimo uh, na področju uh, Eh, avtomobilske industrije, na področju eh, energetike, lahko podnebne spremembe počno vplivajo na vaše poslovanje. In uh, takšna finančna poročila bi lahko bila dobro mesto, kjer bi podjetja lahko o tem poročala. Zato smo se odločili, da bomo posodobili pravila v zvezi s tem. potem tudi um, davčne strategije lahko močno vplivajo na poslovanje podjetja in tudi to bi lahko vključili v ta poročila. Še nekaj uh, besed o posameznih poročilih za države, o poročilih za posamezne države. Jaz sem obljubil, da se bom uh, pogovoril z našim nadzornim odborom o tem. Razpravljali smo tudi Razpravljali smo torej o teh priporočilih za posamezne države, razpravljali smo tudi o tem z OECD. Naše stališče je, da menimo, da ni neposredne povezave med IFRS in pa med eh, priporočili za posamezne države. Eh, priporočila za posamezne države morajo pospremiti informacije o transfernih cenah in to ni povezano s finančnimi izjavami, vse po našem mnenju ne. Potem, um, definicija OECD dobička je drugačna od naše, zato bi to lahko privedlo do zmede med uh, investitorji. Smo pa nadzornemu odboru povedali, eh, da bi izjave o upravljanju lahko vključevale tudi poročila o tveganih strategijah. To bi lahko pokrilo tudi določene vidike poročanja po posameznih državah. Ehm, no, določene povezave pa ostajajo tudi z poročili ehm, o ESG standardih. nadzorni odbor um, ima različna stališča, ni bilo sprejeto splošno skupno stališče, ampak mislim, da so dobro razumeli naše argumente. Mislim, da smo na koncu zadovoljni z za našim stališčem in sicer, da ne želimo neposredno posegati v poročila za posamezne države, ampak da želimo uh, pri izjavah o upravljanju vključiti določene vedike, recimo poročila o tveganih davčnih schemah in tako naprej. To je vse z moje strani, gospod predsedujoči. Seveda sem pripravljen odgovarjati na vprašanja. Hvala za vašo zanimivo predstavitev. Sedaj pa bomo slišali še poslance, najprej gospod Stolojan. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se gospodu Hugervorstu, tudi gospodu Pradi, nekdanjemu predsedniku IFRS. Dobro smo sodelovali v tem zadnjem mandatu. Skupaj smo pripravili pomembne menike za IFRS, recimo leasing, eh, potem eh, finančni instrumenti, zavarovalne pogodbe. Mislim, da sta oba opravila dobro delo in upam, da da po naslednjem mandatu Evropskega parlamenta se Ekon odločil, da bo ohranil to stalno delovno skupino o vprašanjih IFRS. No, bi pa želel vam postaviti tudi nekaj vprašanj. Najprej v zvezi z zavarovalnimi pogodbami. V zvezi s tem smo že dobili nekaj pisem strani zavarovalnic, predvsem, ko gre za vzajemna zavarovanja. Še vedno so razočarani nad rešitvijo, ki ste jo omenili. Zato vas sprašujem, kakšen postopek predvidevate? zato da bi lahko rešili probleme, ki so jih uh, omenile predvsem uh, zavarovalnice za vzajemno zavarovanje. Potem drugič, uh, govorili ste o uh, razlikah med mednarodnimi standardi računovodskega poročanja in pa drugimi standardi, s katerimi se tudi ukvarja Evropski parlament, podjetja in tako naprej. Uh, in sicer govorim o okoljski odgovornosti in pa odgovorn, dru, družbeni odgovornosti podjetij. Jaz sicer mislim, da tukaj ne bi smeli v to mešati socialnih vprašanj, ampak vseeno me zanima, kaj vi menite o tem. Kaj menite o poročanju, um, o socialnem in okoljskem vplivu podjetij. Potem še tretje vprašanje, tehnološka podjetja. Kakšne ukrepe predvidevate v zvezi z recimo eh, neopredmetenimi sredstvi, ki so na računovodskih izkazih teh podjetij? Eh, kaj načrtujete v zvezi s tem? In pa še enkrat se vam zahvaljujem za naše sodelovanje. Gospod Stolojan, hvala za vaše vprašanje. Tudi sam eh, sem rad sodeloval z vami v zadnjih letih. Naše razprave niso bile vedno enostavne, ampak pri svoji komunikaciji ste bili odkriti, odprti in to cenim. Tudi sam menim, da je stalna delovna skupina tukaj smiselna, zato upam, da bomo eh, s takšnim delom tudi nadaljevali. Kar se tiče zavarovalnih pogodb, eh, nisem vedel eh, za ta problem v zvezi z vzajemnimi zavarovalnicami. Verjetno je to povezano z premoženjem. V zvezi s tem bom poprašal moje osebe. Potem uh, ekstra finančne informacije in pa neopredmetena sredstva. To je med seboj povezano oziroma je podobno. Že prej sem povedal, da ne moremo postavljati standardov recimo na področju vzdržnosti. Eh, zato so pristojni drugi strokovnjaki in pa druge organizacije. Mislim, da je teh organizacij že preveč, tako da bi še mi uh, želeli tukaj sprejemati standarde, da to ne bi bilo nikomu v pomoč. razumem pa, kako določeni pojavi, recimo podnebne spremembe, lahko močno vplivajo na mm, finance in pa razvoj podjetja. Uh, Tako da ni nujno, da to vključimo v naše standarde, bi pa lahko podjetja to vključila v svoja poročila. Zato smo to posodobili, da bi bilo eh, vsaj nekaj prekrivanja med uh, poročili eh, o vzdržnosti in pa finančnimi poročili. Uh, vsaj tam, kjer je to relevantno. Ne bomo spreminjali standardov, ampak če neko podjetje želi poročati o recimo grožnjah podnebnih sprememb za svoje delovanje, potem se lahko eh, obrnejo na strokovno skupino za te okoljske vplive in to vključijo v svoja poročila. Eh, ta poročila podjetij so tudi najbolje mesto za opis neopredmetenih sredstev nekega podjetja. Uh, To je pomembno predvsem pri tehnoloških podjetjih. Oni imajo pogosto čiste računovodske izkaze, veliko je eh, denarja, ampak ne eh, proizvajajo izdelkov samim, imajo pa strokovno znanje. No, tega ne bomo mogli eh, v celoti prepoznati v finančnih izjavah. Torej, to, je, to so zelo neotepljive informacije ne bi bilo smiselno, če bi zahtevali od podjetij, da to vključijo v svoje računovodske izkaze. Ampak eh, v svojih poročilih pa bi lahko podjetja nekaj spregovorila o svojih tehnoloških dosežkih in pa potencijalnem vplivu teh. Uh, uh, Hvala. Ob tej priložnosti bi še želel zahvaliti gospodu Stolojanu in pa drugim članom stalne skupine za IFRS. Tudi sam menim, da bi ta delovna skupina morala nadaljevati za svojim delom tudi v naslednjem mandatu. Pomembno je, da ima parlament stalno ekipo, ki se ukvarja s tem. Do sedaj se je to izkazalo izkazalo za zelo učinkovito in eh, uporabno. Prvo šperes. Eh, Hvala lepa v imenu socialistov in demokratov. In kot eh, članica odbora Ekon želim tudi jaz povedati, da se strinjam z gospodom Stolojanom in lepo je, da vidimo tudi vas, gospod Kiliganen na tem novem položaju. To je zelo pomembno mesto in dobro veste, kako je z delom s parlamentom. Vprašanje v zvezi z IFRS 17 in z vzajemnimi zavarovalnicami. Vprašanje je, ali imamo, oziroma zadnji smo govorili o bankah, ki upravljajo zavarovalne storitve, zdaj govorimo o vzajemnih zavarovalnicah. Prej ste omenjali poročanje po posameznih državah, tukaj mislim, da imamo res eh, protislovje. Ne vem, ali bo treba najti nek dogovor z OECD ali kako bo, ampak eh, mi smo politiki in želimo vam eh, posredovati sporočilo. Menimo, da je to zelo pomembno orodje, ne glede na to, da je to zdaj blokirano v svetu. To potrebujemo tako znotraj EU, kot tudi zunaj. Bistvena točka pa je nadaljevanje dela skupine strokovnjakov na visoki ravni in Mislim, da moramo v Evropi sprejeti tudi nefinančna merila glede poročanja podjetij. Kako bi lahko to izrazili? Vi ste dejali, da to ni odločujoče za delo podjetja. Ampak poglejmo si zavarovalnice. One so prav gotovo najbolj izpostavljene. Za zavarovalnice je tako, da morajo upoštevati neaktivna sredstva, naprimer pa tudi podnebna tveganja. To je del njihovega poslovnega modela. Ne moremo preveč dolgo odlašati s tem, da bi te elemente vključili tudi v obveznosti poročanja za podjetja. Če si pogledam sklepe, lahko vidim, da je pri tej temi tako. Če bo Evropa naredila več korakov naprej, če bomo napredovali hitreje, naprimer tako, da bi uvedli, da bo upoštevanje teh elementov obvezno, potem bi lahko prevzeli vodilno vlogo tukaj. S to možnostjo bi, seveda, vi bi lahko rekli, ne, to bo uničilo duh mednarodnih norm in tako naprej. Ampak, če drugi ne napredujejo dovolj hitro, da bi upoštevali taksonomijo, ki upošteva tveganja za gospodarstvo in za finančne trge, naprimer neaktivna sredstva, potem pač mora nekdo nekaj storiti. To je razprava, ki jo imamo tu znotraj EU, ampak če drugi ne želijo napredovati, potem bi lahko vsaj nekaterim pustili, da opravijo korake naprej. Hvala. Um, Najprej o priporočilih za posamezne države prednost tega, da sem vam obljubil, da se bom z istim pogovoril z nadzornim odborom, je to, da sem se res poglobil v to temo. Eh, poglobil sem se tudi v dejavnosti OECD-ja in zelo sem bil navdušen nad njihovim delom, nad tem, eh, kako široko je tukaj že soglasje po svetu. Kot OECD sem prepričan, da so izolirana priporočila za države lahko zelo mm, zavedljiva. Treba je upoštevati določene kriterije, ki niso javni. Mislim, da je uh, način OECD tukaj najboljši način na globalni ravni. To je torej moje priporočilo, ne da odrivam odgovornost, ampak mislim, da je način OECD res najboljši. Potem poročila o vzdržnosti. To ni v neposrednji odgovornosti Evrope. če bi želela Evropa vključiti to v naše standarde, potem bi lahko sprejela zakonodajo, eh, ki bi to omogočila. No, ampak Evropa lahko tukaj. No, Evropa lahko tukaj naredi, kar želi. Saj smo razpravljali o standardih IFRS, in smo vedeli, da bo to imelo dolgoročni učinek na investicije in to je povezano ravno z vprašanji trajnostnega razvoja. In pred sprejemom IFRS 19 smo rekli, da bi to lahko vplivalo na investicije. Upozarjali smo z izistem, ampak sedaj imamo eh, SRB, ki je pripravila študijo in je podkrepila naše, uh, naše domneve. Tako da to ni ločeno od IFRS standardov. Ja, ampak tukaj govorimo o golem finančnem poročanju. Um, uh, torej, tukaj bi potrebovali morda napredek na področju standardov. No, potem zavarovalnice. Mislim, da so zavarovalnice že sedaj zelo izpostavljene podnebnim spremembam. To je dejansko aktualna grožnja. No, naši standardi pa so zazrti v priš, prihodnost. Mi skušamo eh, napovedati prihodnje finančne tokove, finančne. Eh, vplive um, podnebnih sprememb. Tako da mislim, da so zavarovalnice že sedaj zavezane, da to upoštevajo. Ja, to upoštevajo pri premijah, ne pa pri investicijah. Torej, ne tam, kjer investirajo svoje premoženje. Ja, to je res. To ni del naših standardov. ampak kjer prihaja do prekrivanja med eh, poročanjem o vzdržnosti. In eh, finančnega poročanja. Eh, torej tukaj gre za primere, kjer so vprašanja trajnostnega razvoja, kjer, kjer vprašanja trajnostnega razvoja lahko vplivajo na, na finančno poslovodanje v določenem podjetju. Uh, e Gospod Klinc. Uh, Hvala. Govoril bom nemško, ker imamo tolmače. Prosim, nataknite se slušalke. Gospod Likanen je uvodoma pokazal, da 87 odstotkov držav po svetu uporablja IFRS. Ko sem leta 2004 prišel v parlament, je takratni generalni direktor rekel, da gre samo za vprašanje nekaj mesecev in potem je tudi ZDA se priključile državam, ki uporabljajo IFRS. No, takrat je menilo 15 let in ZDA še vedno niso zraven in tudi na Kitajska. In zato vas sprašujem naslednje. Če dve največji gospodarski eh, sili na svetu ne uporabljata IFRS, ali ni potem iluzija meniti, da smo tik pred tem, da bi imeli poenotene standarde? Drugič. Trenutno se ukvarjamo z vprašanjem, kako obravnavati tako imenovana digitalna podjetja. To so podjetja iz Silicijeve doline, ki pa delujejo globalno, torej povsod po svetu. No, in vi imate ameriško poreklo, torej doma ne delate za IFRS in ne vem, ali dejansko želite takšno razkritje, da bi lahko takšna podjetja tudi ustrezno obdavčili. Eh, kaj lahko tukaj naredimo? Nam IFRS ponuja dovolj za to, da bi lahko rezultate ocenili tako, da bi jih potem tudi ustrezno obdavčili. Kakor veste, komisija razmišlja o davku na digitalne storitve, ampak eh, to je samo um, pot na okoli. Torej, uh, na podlagi prometa, obdavčitve prometa bi naj obdavčili dobiček. No, medtem kar nekaj političnih skupin trdi, da mm, gospodarstva več ne moremo meniti samo, o, samo za BDP-em, treba je upoštevati tudi druge kvalitativne kriterije. Če je to res, potem se postavlja vprašanje, ali to velja tudi uh, za podjetja ali v okviru IFRS razmišljate o razširitvi standardov, zato da bi uh, lahko um, celostno ocenili kakovost oziroma rezultate določenega podjetja in pa potem še področje virtualnih eh, valut, bitcoin, v kolikšni meri lahko IFRS eh, postavi standarde za, takšne, za takšno poslovanje. Hvala za virtualnimi valutami in se ukvarjam veliko, ampak v drugi funkciji. Američani in Kitajci, res je, to ste upravičeno izpostavili. Gospoda Paula Volkena iz ZDA sem omenil leta 2002, takrat sem o tem govorila, žal se Američani še niso priključili, ampak Spomniti pa se moramo, da obstajata dva pozitivna elementa. In sicer podjetja v Evropi uporabljajo naše standarde in če uporabljajo naše standarde, lahko te podatke objavijo tudi na ameriških borzah. Po drugi strani pa imamo tudi standarde, ki jih medsebojno priznavamo. Obstajajo pozitivni elementi, zadeva bi lahko bila boljša, to drži, ampak eh, mislim, da moramo vseeno upoštevati te pozitivne elemente. Kitajska. Videl sem, da so Kitajci zavezani temu, morda še bolj kot prej. In če primerjamo izkaze podjetij, tistih, ki sledijo našim standardom in tistim, ki sledijo kitajskim standardom, lahko vidimo, da so izkazi med seboj vsi zelo podobni. Najverjetneje bo prišlo do pritiska, da bi šli še dlje na področju sodelovanja in to bi lahko bilo področje, kjer bi lahko dosegli še več napredka. Kar zadeva virtualne valute, lahko gospod Hogarforst pove kaj več. Še nekaj v zvezi s Kitajci. Podjetja, ki poročajo dvakrat, torej po naših standardih in po kitajskih standardih, uh, morajo to storiti, da kotirajo na hongkonški borzi in 200 od teh jih ima identične izkaze v obeh primerjih. Torej so naši standardi res eh, sorodni. Digitalne valute. Povprečni čas za pripravo standarda je 5 let in Moj občutek je ta, da bi lahko digitalne valute do takrat celo izginile, če bi potrebovali pet let za pripravo standardov. Torej. Ampak, če se pripravijo standardi, to pomeni, da se skoraj legitimizira ta trg. Na tem trgu pa zaenkrat poteka veliko dejavnosti, ki so precej zaskrbljujoče, zato zaenkrat še ne razvijamo teh standardov in odbor za tolmačenje smo pa prosili, da postavi neke smernice za to, kako bi lahko ravnali z digitalnimi valutami. Torej, ne, ne drži, da ne počnemo nič, ampak že nekaj delamo na tem področju. E, vašega drugega vprašanja nisem najbolj razumel. Pripravljamo bolj strukturirano izjavo o prihodkih, o operativnih dobičkih in podobno, zato da lahko malce bolj zapolnimo vrzeli priporočanju, ki obstajajo po svetu. Upam, da je to odgovor na vaše vprašanje. Hvala. Lepa, gospod Urtasun. Ne. Iz vrste drugih skupin ne vidim nikogar. Ima še kdo kakšno vprašanje v okviru postopka, pritegnite pozornost predsednika? Ne, prav, potem lahko tukaj sklenemo. Hvala. Hvala za to izmenjavo mnen, ki je bila včasih tudi živahna, pa vsekakor zelo koristna, kakor sem dejal. Prepričan sem, da bomo nadaljevali z delom. Tisti, ki bomo tukaj tudi v naslednjem mandatu bomo dialog z vami prav gotovo nadaljevali tudi v prihodnosti. Danes smo videli, da je kar nekaj zelo pomembnih točk, o katerih bo treba govoriti. Morda imamo drugačne mnenje v zvezi s poročanjem po posameznih državah, ampak če je tako, je pač eh, razprava toliko bolj živahna. Hvala lepa za odlično opravljeno delo in hvala za sodelovanje z Evropskim parlamentom. Najlepša hvala. Torej.

Dear colleagues, kolegice in kolegi, sedite, prosim. Nadaljevati moramo z naslednjo točko na dnevnem redu. Začenjamo z seznamom javnih predstavitev. Najprej bomo imeli javno predstavitev z kandidatom za člana enotnega odbora za reševanje. Pozdravljam gospoda Sebastiana Laviolo, pozdravljanje v Evropskem parlamentu. Kakor veste, tukaj obravnavamo predlog komisije za to, da bi zapolnili mesto, ki je prosto v enotnem odboru za reševanje, zato ker je obstopi, odstopil gospod Mauro Grande. Pozdravljam torej kandidata komisije, gospoda Sebastiana Laviolo. poslanci iz delovne skupine za bančno unijo in drugi poslanci so imeli srečanje z zaprtimi vrati z gospodom Laviolo 15. januarja. To je bilo neformalno srečanje, potem ko ga je komisija uvrstila na oži krok. To je zdaj druga stopnja, imamo formalno javno predstavitev in To je zelo pomembno, zato ker morajo biti člani SRB-ja ali enotnega odbora za reševanje odgovorni parlamentu in parlament seveda potrdi ali pa ne odločitev komisije glede preferenčnega kandidata. Mislim, da ste vsi dobili kopijo življenjepisa gospoda Laviole gospod Laviola, izvolite. Beseda je vaša za uvodno izjavo. Hvala. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, hvala vam za to, da sem lahko tukaj kot član oziroma kandidat za člana enotnega odbora za reševanje. Povedati vam želim, kakšne so moje izkušnje in zakaj sem se odločil kandidirati. Zato trenutno sem pomočnik direktorja v italijanski centralni banki. Delal sem tudi na ravni EU in sicer sodeloval sem pri projektu za bančno unijo. Sodelujem tudi pri številnih drugih projektih, vključno z obdobjem predsedovanja Italije. Od leta 1991 do 2012 sem bil vključen v številne mednarodne skupine za finančni nadzor. Z veseljem bi prispeval k delu enotnega odbora za reševanje. To je kompleksna naloga. SRB je bil oblikovan leta 2015 in na hitro so morali začeti delati. Zato je do zdaj opravljeno delo res eh, občudovanja uredno. Zaključiti pa je treba še marsikaj, naprimer načrte za reševanje bank v okviru pristojnosti enotnega odvara za reševanje. Prav tako je treba sodelovati z drugimi deležniki. Tudi na področju zakonodaje imamo veliko dela. Opraviti bo treba tudi analitično in politično delo. To je še eno področje, kjer bi se delo lahko okrepilo. Gre za sodelovanje z drugimi nadzornimi organi. Tudi v trgih v razvoju ali na področju sodelovanja z Združenim kraljestvom po Brexitu. Govorimo lahko tudi o izboljšanju okvira. Pri reševanju je zelo pomembno zagotoviti likvidnost in zagotoviti moramo, da bo mehanizem dovolj velik, da bo omogočal učinkovito izvajanje strategije reševanja, zato da bomo na ravni EU kos američanom in britancem decembra je zasedanje mm, na vrhu evroobmočja sprejelo določene sklepe, zdaj pa je treba to preleviti v prakso. In omeniti moramo tudi varovalo za enotni sklad za reševanje. Reševanje bo najverjetneje veljalo samo za pod množico bank, ki so v pristojnosti enotnega odbora za reševanje, zato moramo biti previdni. Upoštevati je treba tudi režime za reševanje nesolventnosti in po mojem mnenju bi morali v Evropi razmisliti o skupnem okviru za nesolventnost za majhne in srednje banke. Naprimer, lahko bi razmislili o predlogu za uh, reševanje ali likvidacijo bank v evroobmočju. Lahko bi razmislili tudi o orodjih, ki bi jih bilo dobro uporabiti tukaj. Član izvršnega odbora bi bil seveda odgovoren za izvajanje teh nalog. Tak član bi lahko usmerjal tudi pripravo načrtov in večletnega okvira za delovanje odbora, lahko bi pripravljal tudi priročnike in tako naprej, zato da bi spodbujali sodelovanje z nacionalnimi organi na ravni EU in tudi tretjih držav. Veliko spretnosti bo takšna oseba morala imeti in to je v skladu z mojimi izkušnjami, tudi kar zadeva sodelovanje, vodenje skupin in vodenje nasploh. V karieri sem si nabral veliko izkušenj in mislim, da bi to lahko bilo koristno. Veliko sem sodeloval tudi v mednarodnih odborih, pogosto sem bil tudi predsednik in to pomeni, da znam reševati občutljiva vprašanja. Prav tako sem neodvisen in sem tudi javni službenec na evropski ravni. Če me boste imenovali na to mesto, bom lahko prispeval k izvajanju zakonodaje in res utelešam evropskega duha. Mislim, da bi bila dobro organizirana bančna unija zelo pomembna, vsaj tako pomembna kot enotna valuta. Hvala. Hvala lepa, gospod Laviola, hvala za vašo predstavitev. Zdaj bomo pa začeli z vprašanjem poslank in poslancev. Najprej gospod Ferber, izvolite. Hvala. Nadaljeval bom v nemščini. Tolmačenje imam na voljo, zato bom govoril v svojem jeziku. Upam, da me zdaj razumete.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 Zamaš medno? Okay. Jetzt kann ich Deutsch reden. A zdaj lahko govorim v nemščini. Čudovito. Hvala, gospod Laviola. Vesel sem, da imamo danes izmenjavo mnen z vami. V preteklosti je bilo nekaj primerov, kjer je bilo treba na koncu banke reševati z denarjem davkoplačevalcev, tudi v Italiji, naprimer Banka Veneto, Banka Kariče in tako naprej. Bančna unija pa nalaga, da davkoplačevalci ne bodo več prevzemali odgovornosti za reševanje bank. Ali se strinjate, da je nekaj reševanj potekalo vsaj v nasprotju z duhom teh predpisov? Zanima me, ali obstajajo kakšne nekonsistence pri tem režimu. Če obstajajo, me zanima, kaj bi lahko tukaj storili, ali gre tudi za probleme s komunikacijo, kaj bi lahko storili tukaj. Drugo vprašanje, kje vidite največ težav na področju stabilnosti bančnega sektorja v EU? Kje so potrebne izboljšave in kakšne naj bi te izboljšave bile? To so moje vprašanja za vas. Naj povzamem vaše vprašanje. Na začetku ste želeli vedeti, ali je v nekaterih primerjih prišlo do kršitve duha okvira za krizno upravljanje. Drugo vprašanje pa je bančni sektor za stabilnost, in, kje, oziroma stabilnost bančnega sektorja in kje bi lahko dosegli izboljšave mislim, da je bilo kar nekaj kriznih primerov v Evropi v zadnjih nekaj letih. In samo v enem primeru je prišlo do reševanja v okviru enotnega odbora za reševanje in to je primer banko Popular. V drugih primerih pa je prišlo do rešitev v okviru obstoječe nacionalne zakonodaje, to velja za italijanski banki. V vseh teh primerjih lahko rečem, da so bila pravila spoštovana. Ne gre za kršitev pravil, ampak vi namigujete, da bi lahko bil kršen duh, torej, da bi v določenih primerjih lahko zadeve drugače izpeljali. Jaz bi rekel, da je šlo za prehodno obdobje. Takrat je bila zakonodaja nova in šlo je za preizkušanje izvajanja v praksi. V primeru Veneto je prišlo do hm, razlike v oceni na nacionalni in evropski ravni. In nacionalni organi so drugače ocenili učinek finančne stabilnosti ali možnost širjenja negativnih učinkov. To je v skladu z zakonodajo. Komisija je potrdila svežen pomoči, ali bi lahko zadeve stekle drugače ali bi lahko ocene izvedli drugače glede javnega interesa na nacionalni in evropski ravni. O tem bi prav gotovo lahko govorili in to je nekaj, o čemer bi bilo treba razmisliti v prihodnosti. Govorili pa smo še o nečem, šlo je za hierarhijo odplačevanja dolgov, torej kdo bo plačeval v primeru reševanja in kdo bo plačeval v primeru likvidacije. V tem primeru je pač tako, da moramo o tem razmisliti. Ne trdim, da bi obe področji morali uskladiti, ampak predsednik SRB podpira ta pristop in tudi mednarodni denarni sklad, da bi torej uskladili hierarhijo. V zadnji krizi se je pokazalo še nekaj, naprimer Banko Popular. Videli smo, da nam manjka financiranje reševanja. Ne glede na to, ali je reševanje dobro zastavljeno ali ne, se pojavi vprašanje, da pač banke potrebujejo nekaj časa, da spet dobijo zaupanje potrošnikov. Zato je potrebna likvidnost. Enotni sklad za reševanje lahko tukaj pomaga, ampak preprosto ni dovolj sredstev na voljo za to. Zato bi potrebovali še kakšnega akterja in na številnih področjih se za to vlogo omenja ECB. Vprašanje je torej, kdo bo zagotovil jamstvo v tem primeru. In stabilnost, stabilnost bančnega sektorja, kaj bi lahko izboljšali. Evropske banke so po krizi storile veliko, zato da so povečale ravni kapitala in likvidnosti, zato so zdaj banke bolj stabilne kot v primerjavi z obdobjem pred krizo. Mislim, da bi lahko v prihodnosti še naprej delali na področju neaktivnih sredstev. Veliko dela smo upravili v zvezi s tem, tudi v zvezi z slabimi posojili ampak eh, tudi geopolitična negotovost in protekcionizem sta pomembna elementa. To se pretvarja v tveganja na finančnih trgih, ta tveganja bi lahko bila v prihodnosti še večja, kje bi lahko zagotovili še izboljšave, naprimer na področju dobičkonosnosti banke v nekaterih primerjih še vedno gre za prekomerne zmogljivosti. Zato mislim, da je zelo pomembno, da zagotovimo, da bodo banke ustrezno strukturirane, zato da bodo lahko ustrezno delale v prihodnosti. Hvala. Gospa Vinter, izvolite. Hvala, tudi jaz bom govorila v nemščini. Hvala, gospod Laviola, hvala za vaš zelo zanimiv govor. Če si pogledamo zavarovanje bank in kako je bilo pred petimi leti, pred volitvami in kako je zdaj, lahko vidimo, da smo storili veliko. Dve vprašanje imam najprej splošno vprašanje. Če si pogledamo varnost evroobmočja, a se slišimo? Katere od še odprtih reform se vam zdijo najbolj pomembne? In Drugo vprašanje, morda manj specialno, dejali ste, da je treba izpostaviti mehanizme za nesolventnost. Jaz sem v parlamentu prevzela poročanje o poročilu Weinzeker skupaj z Case Winburn. Gre za predlog uredbe parlamenta in sveta glede sanacije in reševanja centralnih nasprotnih strank, In moje vprašanje je, glede na to, da ste govorili o mehanizmih nesolventnosti, me zanima torej, ali ne bi bilo dobro, če bi imeli skupni evropski sistem za sanacijo in reševanje nasprotnih strank, zato da ne bi prišlo do neurejenega poloma pomembnega CCP-ja ali centralne nasprotne stranke. Z gospod Swinburn želiva čim prej to poročilo, o katerem sem prej govorita, govorila, pripeljati na plenarno zasedanje, zato me zanima vaše mnenje v zvezi s tem. Hvala. Hvala, hvala za vprašanja. Evroobmočje, najbolj nujne reforme, jaz bom govoril samo o finančnem sistemu, to je moje področje. Bančna unija je bila sprožena, deluje, ampak še ni zaključena. Potrebujemo enotni sklad za reševanje, potrebujemo naprimer tudi enotno schemo za zajamčene vloge. Zakaj? Zato, ker bodo potem varčevalci vsi na enakem položaju, ne glede na to, v kateri državi so. In to bo seveda preprečilo asimetrične šoke. Obstaja začarani krok med tema dvema dejavnikoma, ki še ne veljata, in omejevanjem dejavnosti nacionalnih organov in določenih bank na nacionalnih trgih. Zaenkrat še nimamo integriranega upravljanja kapitala in likvidnosti za čezmejne skupine. In zaradi tega se preprečuje tudi čezmejne združitve. To bi bilo koristno, zato da bi zmanjšali pretirano kapaciteto, ki se pojavlja na tem področju v Evropi. Potrebujemo enotni sklad za reševanje, bančno unijo in zmanjšano diskrecijsko pravico na nacionalni ravni. To je v CRR in CRD in seveda reševanje mora biti ustrezno financirano, ker mora biti verodostojno. Govoril sem o mehanizmih nesolventnosti in tukaj imamo v mislih predvsem banke, ki ne gredo v proces reševanja. To je pomembno, kajti to se je videlo tudi v primeru latvijske banke ABLV. Sklepi tam so bili drugačni. Holdinška družba je bila glavna banka, podružnica je bila pa v Luksemburgu. V enem primeru je šlo za samo likvidacijo, v drugem primeru pa za prekinitev plačil. Zato, ker je bila uradna ocena neuspeha drugačna od tega, kar bi dejali mi. Ni se upoštevalo vseh elementov, mi smo upoštevali tudi pričakovano vprašanje glede likvidnosti in to je bil primer kasneje In to ima posledice tudi za naprej. Lahko prihaja do drugačne obravnave dveh različnih entitet v isti skupini. Enotni odbor za reševanje pa je tem, potem v težkem položaju. Če ne gre za centralizirano odločitev, potem gre za nesolventnost in tam ima lahko odločitev drugačne učinke v obeh državah. Zdaj pa še vaše vprašanje v zvezi z poročilom, v zvezi z CC. P, to je poročilo Swinburne, v e SRB, kolikor vem, o tem še nismo govorili. Med nacionalnimi organi obstaja nekaj napetosti. Ti organi menijo, da bi lahko upravljanje z reševanjem centralizirali, če bo tudi rešitev centralizirana. Če je fiskalna odgovornost nacionalna, potem se pojavljajo težave. Na evropski ravni, če želimo nadaljevati po tej poti, moramo najti ustrezno rešitev tega problema kajti v primeru enotnega odbora za reševanje smo centralizirali odločitve, pa tudi sklada, sklade in sredstva. Hvala. Hvala. Gospod Tramosa, zdaj e kar ste vi, ok, potem pa vi. Our, we have Hello. Some... Hello. Okay. Okay. Grazie Presidente. Buongiorno e benvenuto, signore La Viola, un'altra volta al Parlamento europeo. Hvala. Gospod Viola, pozdravljen še enkrat v Evropskem parlamentu. Imam nekaj vprašanj kot prvo. Uh, glede institucij, ki ne bile prevelike, da bi propadle, torej, um, ki je tukaj maja, uh, 70 bank so zaprli v zadnji finančni krizi v ZDA in program TARP uh, in potem uh, eh, najprej dam bankam, potem pa poslam nazaj v proračun. Kaj mislite o tem? Potem, kaj mislite o koncentraciji bančnega sektorja? V Evropi imamo dva trenda. Na jugu se zdi, da želimo imeti 3-4-5 glavnih nacionalnih akterjev. Ni prostora za manjše banke, ampak na severu. Evrope pa imamo banke z globalno vlogo, ampak imamo tudi stotine majhnih lokalnih in regionalnih bank. Kaj mislite o vsem tem? In še Evropsko računsko sodišče je januarja ocenilo, da SRB ni um, popolnoma razkrilo vseh informacij. Kako bi tukaj lahko izboljšali odgovornost SRB glede operativne učinkovitosti. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje. Kot prvo, kdaj je banka prevelika, da bi propadla? To je zelo težko vprašanje. Mislim, da še nihče ni našel pravega odgovora ad hoc. Ampak kaj se je zgodilo v finančni krizi takrat? Dakoplačevalci so morali plačati račun, in je bilo potem odločeno, da se to ne bo več ponovilo. Zato so potem ločili okvire ševare, najprej na medavni ravni, basijski odbor in pa odbor za finančno stabilnost smo spostavili in potem smo tudi določili še nekatere predpise za Evropo. Um, ali to pomeni, da ne bo nikoli več takšne banke, ki ne sme propasti, ker je prevelika? No, ne vem, ampak gre za to, da imamo sedaj nekatere varovalke, naprimer uh, eh, MRL, Raven in pa Beline, uh, treba potem tudi rezervne možnosti. Pa še nekaj. Ko smo spostavili uh, naš odbor in se je v glavnem odzival na nenavadne šoke, če imaš sistemske šoke, ker je torej več propadov srednjih velikih ali pa večjih bank, potem se bo gotovo zgodilo, da morate razmišljati tudi o tem, kaj potem napraviti. Zato je še vedno možno tudi posredovanje javnih organov, uh, se objavljati. Um, ehm, je to še vedno predvideno. Potem pa koncentracija bančnega sektorja. Kot pravite, obstaja razlika med eh, sistemom na jugu in pa na severu. No, regulatorji ali pa javčn, javni organi ne odločajo o modelu. Banke so podjetniki, oni se sami odločijo, lastniki se odločijo, kaj storiti. No, predpisi so takšni, kot so, tudi za finančne trge in zato na neki točki, sploh v, na jugu, ki je bil zelo prizadet zaradi finančne krize. Um, se je zgodilo naslednje. Banke so se začele koncentrirati. Želeli so diversificirati svoj sektor in pa tudi omogočiti ekonomijo obsega. V nekaterih primerjih so tudi želeli zmanjšati presežne zmogljivosti. Če bomo sedaj še vedno imeli celosten evropski okvir z integriranjem upravljanjem likvidnosti bank, potem mislim, da nima smisla dodatno razpravljati o razlikah med enim ali pa drugim bančnim modelom v nekaterih državah. Če so banke evropske, potem so pač evropske. No, ampak to pa še ne pomeni, da majhne banke niso koristne, ker ravno obratno. Majhne banke lahko tudi pokrijo potrebe Eh, nekaterih strank, kajti ponekod eh, velike banke niso zainteresirane za nekatere ljudi, so torej bolj primerne manjše banke. Na vsak način pa mislim, da potrebujemo več različnih akterjev, večjih in pa manjših akterjev za realno gospodarstvo. Po celotni Evropi. Potem pa še Evropsko računsko sodišče in pa njihovo poročilo ORSB. torej kot pravite, eh, da niso bile informacije ustrezno razkrite. No, tudi sam sem prebral poročilo in mislim, da so dejali, da nekatere informacije niso bile koristne kot eh, transparentne in prav tako bi potrebovali odobritev ECB-ja, kajti ECB bi moralo to potrditi. In tukaj ne morem povedati veliko več eh, kot pa to, kar sem prebral glede SRB-ja. In samo od zunaj sem videl to celotno zgodbo. Potem pa še splošne izboljšave, razkrivanje informacij in pa komunikacije. Tukaj gledam stvari iz distance in sveda spoštujem to, kar je bilo še doseženo v zadnjih letih in mislim, da vendar lahko nekaj še izboljšamo. Naprimer spletno stran in prav tako bi lahko izboljšali komunikacijo do bančnega sektora. Hvala. Gospod Utesan. Hvala lepa, gospod Laviola. Imam nekaj vprašanj kot prvo. Sami ste na začetku omenili problem pri pripravi načrtu za reševanje, tukaj ko to malce zamujemo, se strijamo. Zato me zanima, kako boste pospešili ta postopek in kako naj bi SRB tukaj delovala, tako da bi pripravili vse te načrte čim prej. In še drugo vprašanje glede zaščite potrošnikov in pa glede um, prodaje obveznosti MRL-ja majhnim uh, potrošnikom. Sedaj smo sprejeli nekatere nove ukrepe. Naprimer, želeli smo določene ocene ustreznosti in pa prodajo samo do določenega zgornjega pragu. Ampak kaj je pa še odprto? kaj se zgodi, če prihaja do napačne prodaje. Naprimer, eh, ko je nek produkt eh, ustrezen za MRL, ampak bi prodan na napačen način. Kako zaščititi te ljudi v takšnih primerih? Hvala lepa za ta vprašanja. Najprej, kako pospešiti postopek glede priprave črto za reševanje. No, kot rečeno, to gledamo od zunaj. imamo delovni program za to leto in pa potem še večletni program. Te programe bi morali zaključiti do leta 2020 in SRB bi torej um, prišel do končnega načrta do takrat. Sam sicer nisem preveril posamičnih načrtov za reševanje, to prej ni bila moja naloga, ampak vem pa približno, kaj se tukaj dogaja. Bi pa dejal takole. sedaj moramo narediti vse za to, da bi prišli do priprave eh, do končnega črta, sploh SLS, naprimer, um, manjše institucije, tukaj bi lahko še marsikaj napravili, če se pogledate poročilo. Vidimo, da polovica načrta bila približno zaključena, nekaj pa ne. Seveda so to situacije različne za regionalne in pa za večje banke. Potem pa druge banke, sedaj smo zaključili s prvim eh, delom in sedaj mislim, da um, se bodo stvari še razvijale, ažurirale, posodabljale, ker se tudi tveganja pojavljajo na novo in izzivi so vedno novi. In srb mislim, da se mora predvsem osredotočiti na ovire za reševanje. Teh mislim, da še nismo zaenkrat sistemsko rešili. Potem Nekatere ocene so bile že opravljene, ampak bi lahko tudi preverili doslednost med um, srbami in pa nacionalnimi organi, ko gre za kritične funkcije. Predvsem, ko gre za čezmejne skupine, kjer imajo tudi sektore, um, ki niso bančni sektori. In potem še naprej, treba je zgraditi stabilno MRLA politiko, seveda potrebuje tudi ustrezen bančni svežen za MRLA. A. In tukaj že imamo določeno zakonodajo in lahko še nadgradimo ustrezne varovalke, ampak ne želimo pa pretirane ponudbe na trgu, kajti potem bo poznaje težko opustiti to pretirano ponudbo. Potem pa napačna prodaja, mi mogočno določena pravila. Eh, sedaj ne bi šel v to, kajti pravila poznate. Kot prvo, mislim, da um, mali potrošnik mora najprej uspešno praviti test uh, ustreznosti. Prej smo imeli tudi težave glede prehoda, najprej smo imeli MIFID 1, ta ne bi bil dosti jasen. Uh, nadzorniki so bili bolj jasni v prvih primerih, tudi v moji državi. Tam je bilo bolj jasno, kaj storiti in kaj mora banka početi. Ne samo banke, ampak tudi vlagatelji. Sedaj mislim, da smo bolj zaveščeni. In potem še nekaj, ocena ustreznosti je zelo ključna in se rebe pravi v svoji politiki, tudi v zadnji politiki, da ne moramo pripovedati um, majhnim vlagateljem, da naprimer prevzamejo takšen ne zavarovan dolg, ampak morajo pa opraviti ta test in potem seveda je treba opraviti nadzoro v organih glede tega testa. Če pa vseeno pride do te napačne prodaje, to je vaše vprašanje, kaj pa potem? No, potem pa je treba to ad hoc razsojati. Napačna prodaja, no, mislim, da seveda um, ne želimo beline na nekakšen način, ampak najprej pa je treba takšne primere presoditi in potem moramo tudi mogoče določene rešitve, če se dokaže točno um, napačno prodajanje. Hvala lepa za goje, mislim, da ni nikogar, niti se nekogar drugega, druge skupine. Torej, če ni drugih vprašanj v prosti razpravi, pa lahko zaključimo te točke in hvala lepa. Še nekaj premož brez. Hvala, se pričujem. Če si pogledamo sklep Evropskega sveta vidimo, da rezervna možnost um, sklad za reševanje bo um, del tega evropskega mehanizma za stabilnost. In zato imam širše vprašanje o evropskem mehanizmu za stabilnost. To je še vedno medvladni instrument, ampak um, sklad za reševanje pa je bolj evropski instrument in ta bo potem nekako onesnažen, če lahko tako rečem, um, s to kombinacijo medvladnih in pa evropskih mehanizmov. Ali je to pa ta rešitev ali ne? Na daljši rok mislim, da potrebujemo bolj evropske pristope, ne pa medvladne pristope. Tudi Evropski parlament je to vedno znova dejal. Eh, že od samega začetka, smo podali ta evropski vidik. Hvala lepa za to vprašanje. Bom odgovoril v angliščini, čeprav sem vas razumel v vašem jeziku. No, kakorkoli že, bom govoril v angliščini. ESM ja, je medvladni mehanizem bil eh, vzpostavljen med krizo in to je potem evropski sklad. Ampak pravite, kaj pa če pa na koncu ISM urejo rezervno možnost, potem, ko pravite, bo to spremenjeno, onesnaženo. Prej smo se odločali o tem, da bo to soglasno obravnavno. In v urgentnih primerjih potem bi morali imeti tudi določene vladne določbe, je pa treba spoštovati institucionalne vidike iz eh, vseh zadevnih držav. Prav tako pa treba tudi sprejeti to, da so zadeve pač nujne in da se treba hitro odločiti. No, moje osebno stališče je, ko je komisija pripravila svojo reformo za evromoče, je bilo tudi predlagano, da bi bil ESM počasi vedno bolj evropski mehanizem postopoma. In to mislim, da je mora biti na daljši rok končna rešitev. Kajti, če bomo imeli naprimer EDIS in pa druge evropske mehanizme, takšne kot so, in če bo EDIS naprimer tudi nek skupek nacionalnih odločitev, potem to ni evropski mehanizem, če je samo neka, neko seštevanje nacionalnih odločitev. Če boš centraliziral odgovornost, potem moraš tudi centralizirati sredstva. In zato sedaj obstaja asimetrija. Naprimer, kaj se zgodi, če banka propade, naprimer, če pride do likvidacije, nekdo na nacionalni ravni mora plačati ta račun, in potem na drugi strani imamo seveda eh, eh, države, ki stojijo za tem. In včasih, naprimer, se lahko zgodi, da imamo evropski mehanizem in pa več sredstev. Če bo več stvari centraliziranih, potem mislim, da lahko več rešimo, tudi upravljanje bo lažje, kot pa samo na nacionalni ravni. Hvala. Uh, Hvala. No, na daljši ali pa na krajši rok, kako že ali pa srednji rok, enkrat se bo to zgodilo, upam, da ne prek malo, upam, da ne prepozno. Um, Jaz seveda bi bilo dobro, da imamo evropske um, rešitve čim prej, ampak Evroskupina ima nekoliko drugačno stališče, ampak upam, da bomo šli v to smer bolj evropskega pristopa iz SMA. Ampak kakorkoli že uh, SRF je, na primer, bolj evropski in um, hvala lepa za to zanimivo izmenjavanje. Dear colleagues, let's move to point 10 of our agenda. Kolegi, sedaj pa deseta točka. Imenovanje člana iz vršilnega odbora Evropske centralne banke. Tukaj je guverner Irske centralne banke, Filip Lane. Pozdravljeni, dobrodošli. Lepo, da ste prišli. Svet ECOFIN se je 12. Eh, februarja odločil, da priporoči gospoda Lejna za glavnega ekonomista in pa člana izvršnega odbora za ECB. Na tem mestu je bil gospoda Preta in sicer po 1. juniju 2019 in sicer za mandat osmih let. No, kot kolegi vedo, z gospodom Lejnom smo se že pogovarjali v preteklosti, tudi bolj neformalno, in parlament je bil nadušen nad eh, strokovnim znanjem in kvalifikacijami gospoda Lena. Res ste napravili veliko tis in lepo, da so vas sedaj priporočili v Ekofinu za ta položaj. in lepo je, da je pravi še to formalno predstavitev. Tukaj gre za postopek posvetovanja, eh, namreč gre za član izvršnega odbora. In najprej torej prosim predstavitev gospoda Lejna, potem pa bomo šli na vprašanja. Poslanco, gospod Lej, prosim, beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. Zelo vesel sem, da sem danes pred vami. Sploh glede na pomembno vlogo Evropskega parlamenta in pa um, ECB. Tudi v preteklosti ste že imenovali torej člane v izvršni odbor ECB. -ja. Najprej bom predstavil svoje izkušnje in pa tudi zakaj sem uh, se sploh uh, prijavil za ta mandat in potem bom prešel še nekaj organizacijskih vprašanj. Uh, prešel čez organizacijsko vprašanje ECB. -ja od leta 2015 sem bil torej, v Irski centralni banki, guverner, predtem sem se osredotočal na evropsko monetarno integracijo. Predvsem se osredotočam na empirične uh, in pa politične um, teme. In vedno znova sem se pogovarjal s številnimi političnimi organizacijami, že od 90. let dalje. Tudi z ECB eh, e sem se ukvarjal še od samega začetka, potem z Evropsko komisijo, z eh, MDS-em, OECD, z eh, Banko za mednarodne poravnave in pa drugimi organizacijami. Leta 2001 sem potem postal um, dobitnik nagrade HNAS, um, ehm, ker um, sem prispeval k gradni evropske monetarne politike vedno sem se ozimal za to, da je moč Evropske unije ključna pri upravljanju finančne globalizacije. Z EU-jem um, so države to potem pridobile štiri soboščine in prav tako smo zagotovili, da um, EU enotno govori pri upravljanju mednarodnega finančnega sistema. Monetarna unija ima potencial, da je zelo učinkovit mehanizem pri upravljanju finančne globalizacije, imamo skupno valuto in zunani šoki so potem um, manj škodljivi za člane monetarne unije. Dostop do skupne centralne banke je tudi pomembna tamponska cona in pavrovalka pri obravnavanju kriznih šokov. Ni več torej, valutnih tvegan in ni sprememb valute in zato tudi lahko poglobimo reforme monetarne unije v naših državah. Kriza je razkrila določene pomakljivosti pri prvi strukturi evra, ampak vendarle um, vidimo še, da obstaja velike prednosti naše strukture emu si pokazal kot odporna struktura, čeprav sveda obstajajo še določene um, napake in pasivi. Emu, po našem mnenju, lahko pomenilo platforma za stabilnost in pa blagostanje po celotni Evropi in na to sem se vse skozi zrotočal v svoji karieri, tudi potem, ko sem leta 2015 postal član strane banke uh, in pa guverner in tudi sedaj, ko se bom pridružil izvršnjem odboru ECB-ja. Sedaj pa še nekaj organizacijskih vprašanj in političnih vprašanj glavni mandat ECB-ja je, da zagotovimo stabilnost cen za evroobmoče. ECB je to uspešno dosegla do krize. V zadnjih letih pa smo morali sprejeti nekonvencionalne ukrepe, da bi prišli do te politike in teh ciljev. Strategija ECB iz zadnjih let je zagotovila ustrezne spodbude, s čimer smo podprli gospodarsko okrevanje in tudi upravljali z inflacijo, zmanjšali inflacijo tveganja ter tudi eh, poskrbeli za to, da bomo um, eh, imeli konvergenco inflacije k našim ciljem. Prav tako imamo določeno fleksibilnost, zato da se prilagajamo glede na trenutno makrofinančno okolje. Od leta 2015 naprej sem eh, bil se skozi vključen v te politične odločitve empirične odločitve in pa modeliranje, ki so bili potrebni za spremljanje različnih političnih odločitev, je vse omogočalo guvernerjem, da so primerno spremljali odločitve in tudi tržni odrešnici so vse to pripoznali. V kvantitativni makroekonomiki sem usposobljen in zato sem lahko aktivno prispeval k tem procesom. Sedaj pa še vloga ECB in pa um, finančna stabilnost zavedika blažitve tvegan in pa zavedika upravna kriz eh, smo marsikaj naredili v časih nestabilnosti. Najprej nadzor tvegana. Tukaj imamo finančno poročanje in tudi makro finančno upravljanje zelo pomembno. ECB ima torej na voljo pomembne mehanizme za spodbujanje čim um, boljših praks na področju um, makrobonitetnih ocen. Prav tako smo sodelovali z drugimi institucijami, z SRB um, in pa drugimi in tako smo lahko uh, spodbujali ustrezne makrobonitetne politike v Evropski uniji. Bil sem tudi član trenutnega tehničnega odbora in pa prej sem bil v znanstvenem um, odboru SRB. -ja in prav tako sem vodil nekaj specifičnih projektov za SRB, eh, s projektno skupino za varno premoženje, potem um, poročilo 2016 za eh, obrestne mere in pa tudi potem še poročilo uh, o prehodu na nizkoglično nizko gospodarstvo. Predvsem tem sem sodeloval. Sedaj v Irski centralni banki pa sem se predvsem osredotočal na makrobonitetne politike, kot naprimer um, ehm, proticiklični blažilci in pa tudi um, zgornji pragovi za investicije in dohodke. Predvsem sem se v karieri vedno sotočal na um, makrofinančne tokove, kar pomeni, da imam ustrezno strokovno znanje. Sedaj pa še nadzor. Po našem mnenju je pomenilo, da se zagotovijo enaki pogoji po celotni bančni uniji za vse in tisti, ki spremajo odločbe glede nadzora, um, ne smemo biti politično motivirani. Um, ECB torej mora biti čim bolj samostojna in neodvisna od nacionalnih organov in zato imamo tudi na voljo ustrezne strukturirane mehanizme. Po našem mnenju se bo to področje še vedno spremenilo tudi moje osebno stališče je takšno. In sedaj gradimo SSM in pa torej direktivo za reševanje bank in potem um, imamo odbor za reševanje in pa druge strukture. Vse to se bo še vedno spremenilo tudi v prihodnosti in s časoma naj bi tudi počasi začeli vključevati EDIS v strukturo. Imamo tudi nacionalne organe za reševanje in pa nacionalne organe za zvarovanje. Tudi sam sem pri tem sodeloval in videl, kako so bili ti ukrepi uveljavljeni v zadnjih letih. Sedaj pa še nekaj izven bančne unije. Tudi unija za kapitalske trge je pomembna sestavina pri gradnji bolj učinkovite um, strukture za evropski finančni sistem. S to unijo za kapitalske trge želimo predvsem zgraditi unijo za vrednostne papirje in moramo ustrezno porazdeliti tvegane uh, po vseh sektorjih. Potem pa še fiskalne zahteve. Jasno je, da stabilnost evroobmoča zahteva tudi fiskalno vzdržnost v posamečnih državah, članicah. Sploh v dobrih letih je to treba storiti, takrat mora država izboljšati svoje eh, proračunske slike in tako bi lahko uporabili fiskalno politiko, ko pride do upočasnovanja. In s temi proticikličnimi mehanizmi bi lahko potem izboljšali odpornost evroobmoča. Prav tako je treba priznati, da strukturne politike lahko izboljša fleksibilnost eh, gospodarstva držav članic in te politike lahko tudi izboljšajo um, odpornost na ciklične šoke. Potem pa še izven nacionalnih fiskalnih politik. Um, če imamo skupne vire, potem naprimer, eh, lahko pomagamo nacionalnim uh, ukrepom. Um, potem se lahko lažje odzivamo na asimetrične šoke. Skupni fiskalni odgovor eh, je potem lahko koristite naprimer pri globalnih recesijah ali pa drugih eh, večjih šokih. Torej, stabilizacija evroobmoča je po mojem mnenju zelo pomembna eh, za nas in mislim, da v to lahko vključimo tudi zadnje instrumente glede konvergence in pa večje konkurenčnosti na eh, proračunskem podavčnem področju. Nekateri so vključeni tudi v druge strukture držav članicah in uh, vloga ECB-ja uh, eh, je tudi vezana na nacionalen napredek v posamečnih državah. Sedaj pa še organizacija ECB-ja. Pomembno je, da člani izvršnega odbora so čim bolj eh, energetični in pa zavezani napredku, tako da smo čim bolj učinkoviti pri našem delu. ECB mora biti eh, progresivna in pregledna centralna banka in mora biti odgovorna pred svojimi akterji, deležniki in pa eh, moramo delati na čim bolj pregleden in učinkovit način. Kot rečeno, sem že prej vodil Irsko centralno banko in dobili smo tudi nagrado za transparentnost za naše delo. Um, bili smo zelo pregledni pri posedovanju informacij in pa pri delu našega izvršnega odbora. Prav tako smo imeli odličen sistem komuniciranja z realnim svetom. Prav tako smo bili vodilni akter pri vedno večji raznolikosti v naši organizaciji, pa tudi, ko gre za upravljanje finančnih podjetij, ki jih uh, urejamo, smo jih urejali. Prav tako želimo, da se naše osebe čim bolj izobražuje in pa usposablja. In tudi, ko bom upal, da prišel na ECB, bom nadaljeval na podoben način. Tudi v izvršnem odboru želimo izboljšati prepoznavnost ECB-ja, eh, tako interno kot eh, eksterno. Upam, da sem vas pripričal, ehm, da so moje izkušnje lahko koristne za delo ECB in pa za izvršen odbor in upam, da bom prejel vašo podporo. Hvala lepa, gospod Lane za zelo prepričljivo predstavitev. Sedaj pa Markus Feber. Very much, uh, Mr. Lane, it's a pleasure having you here and uh, hopefully as you are the only candidate uh, we've got presented even before. Hvala. Uh, upam, da bomo lahko dobro sodelovali. Uh, z vami. Še o čem bi govoril. Uh, ECB ima na voljo številne instrumente in torej, ali so ti že v celoti uporabljeni ali pa imaš še večji potencial. Naprimer, nekatere države v območju so bile že priča o počasnevanju gospodarstva, recesije in tudi tukaj mislim, da ne bo kakšnega večjega potencijala za gospodarsko rast v prihodnosti. Um, tudi sedaj, ko se pripravljamo na trgovinsko vojno, ZDA in tako dalje. In tako dalje. Torej, Imamo še instrument, ampak gledajte, že sedaj imamo um, QE in pa nič te obrestne mere. Kakšni so morali biti dodatni instrumenti za naprej? Kaj še ostaja? In potem še predlog eh, Mednarodnega denarnega sklada, da bi imeli negativne obrestne mere za gotovino. To sem slišal, ne vem, kako bo to delovalo v praksi. Ali imate kakšno mnenje o tem? Kajti očitno IMF misli, da je to zadnje orodje instrument, ki je še na voljo. Torej, negativno brez namera. In zato me res zanima, kaj vi mislite o tem. Let me divide uh, your question into two parts. Naj vaše vprašanje razdelim na dva dela. Najprej, kako bi morali razmišljati o odzivih ECB-a Um, torej, tukaj gre za dva elementa. Uh, eh, Presposobnost se je močno znižala, trg dela je oživil. Zlasti na tistih trgih, kjer je brezposelnost eh, nizka, je tudi gospodarski razvoj močnejši. Mehanizmi, ki bi s časoma lahko izboljšali inflacijo, so torej še vedno aktivni na podlagi kazalnikov. Je jasno tudi to, da smo v zadnjem času doživeli veliko negativnih šokov. No, vendar pa gre tukaj še vedno za minimalno prilagoditev naših napovedi. Trenutna strategija lahko prenese tudi majhne popravke navzdol. Torej, pri obresnih merah imamo sedaj um, ehm, 40 odstotkov osnovnih točk, ampak uh, ko gre za desetletne ali petletne napovedi za gospodarstvo, pa ne gre uh, samo za trenutno stanje, pa gre za pričakovane napovedi v naslednjih eh, petih ali desetih letih. Ja, seveda tukaj obstaja povezava, kaj ti podlaga za dolgoročne mere je to, eh, kaj mislijo trgi, kakšne bodo mere ne samo danes, ampak tudi čez nekaj let. Pa tudi drugi dejavniki so tukaj pomembni. Pri številnih političnih svežnjih imamo zato uh, upoštevan tudi vidik smernic za prihodnosti, od zadnjega poletja niso predvidene rasti mer uh, do poletja. No in uh, jasno je, da trg pričakuje popravke navzdol. To seveda pomeni počasno pot normaliza normalizacije. Trenutna strategija pa vseeno lahko to prenese. Če bi imeli večji šok, če bi se brezposobnost spet zvišala, če bi se inflacija ne samo uh, upočasnila, ampak uh, bi šla celo navzdol, uh, potem je vseeno naša strategija prilagojena temu, da bi vseeno srednjeročno dosegli cilje. ECB še ni izkoristila vseh sredstev, ki jih ima na voljo. Zato se ne strinjam z vami, da smo na spodnji meji in da s tem ni povratka. tudi pa ne moremo natančno povedati, kakšne inštrumente bomo takrat eh, uporabili, kaj ti tukaj seveda gre tudi za taktične pomisleke. Potem v zvezi z eh, godovinskimi tokovi, če si tukaj ogledamo napovedi za naslednja desetletja, eh, torej glede tega kaj se bo zgodilo, če bo gotovina predvsem eh, obstajala v elektronski obliki, če bo vedno manj eh, papirnatega denarja. Ja, mislim, da MDS na to že računa. Tudi če bo večino denarja elektronskega, bo možno obdavčiti ekvivalent se sedanjemu papirnatemu denarju. To bo morda postalo pomembno v prihodnosti, ne pa v tem trenutku, kaj ti gotovina vseeno ne izginja tako hitro. Je pa dobro, da že sedaj razmišljamo o tem, tudi o daljni prihodnosti, vendar pa to se mi srednjeročno gledano ne zdi tako pomembno. Hvala, prevonš peres. Euh, monsieur le candidat. Gospod kandidat, pozdravljeni. Prosim za odgovor, da ali ne. Ali lahko prosim date števec na nič? Prosim, prosim za odgovor, da ali ne. Da ali ne. Ali se vam zdi, da je monetarni dialog eh, med ECB in pa Evropskim parlamentom pomemben ali ne? Da. In potem še. V pisnih vprašanjih je SD skupina vprašala, ali bo se sprejeli uh, vaše imenovanje v svet govornerja, če bi svet. Uh, Če bi parlament glasoval proti in rekli ste, da cenite tudi, da vas je nominirala vlada in uh, svet in da upate, da bo tudi parlament uh, upošteval priporočilo sveta. Ali se vam to zdi ustrezen odgovor? Uh, yes, I mean, I think uh, as was indicated by the chair. Ja, kakor je povedal predsedujoče, je jasno, kakšna je vloga ECB-a pri postopku imenovanja. In to ni isto kot monetarni dialog. No, jaz še vedno spremljam dialog skupine Monti in eh, o tem imam svoje mnenje tudi kot profesor. Seveda je zanimivo slišati alternativna stališča. Ja, jaz berem celo vrsto poročil strokovnih skupin, akademikov. Na tiskovnih konferencah sicer slišimo bolj um, strukturirane vprašanja in odgovore. Takšen dialog je pa pomemben, zato da pridemo zadevam do dna. And uh, I'm sure that's going to be true into the future. Uh, but on the appointment process, uh, you know, it, it would be inappropriate for me. Skratka, ko gre za postopek imenovanja, bi bilo neprimerno, če bi jaz skušal zdaj postop, eh, posegati v ta ustaljeni postopek. Torej, ta monetarni delok je pomemben, kot pravite. Akademsko je vse v redu. To bo še prispevalo k možganskim družstvom, think tankom in tako dalje. Ampak eh, lahko bi bili članice boja um, ehm, kljub nasprotovanju parlamenta. Uh, Ali kako? Glede, mi nismo tukaj samo zato, da bi uživali razpravo, um, da smo neki akademiki. Ne obstaja neka realnost. Mislim, da tudi prava država potem ne bi bila spoštovana. Če pogledamo, naprimer, um, situacijo ICB in pa FED, torej Ameriške centralne banke, če bi bil kongres, kongres proti imenovanju člana FED, potem se to ne bi zgodilo. Torej, pravite, da je ta monetarni delo koristen. Uh, Ampak res potem bilo dobro, da bi tudi svetu vi rekli, da je treba pač upoštevati mnenje Evropskega parlamenta ali pač ne. So, I think uh, for anyone going for the executive board. Ja, za vsakogar, ki kandidira za izvršni odbor, bi bilo seveda dobro, če bi dobil podporo tega odbora in pa Evropskega parlamenta kot takšnega. No, vendar pa mi nismo politiki. in postopek imenovanja določa, določa politični organi, ne pa mi. Skratka, postopek je ustaljen, jaz tega ne morem spreminjati, seveda v ZDA eh, je sistem drugačen, tam je potrditev eh, strani kongresa potrebna. Jaz pa vsekakor mislim, da je stališče parlamenta zelo pomembno. in mnenje bo prav gotovo upošteval tudi svet. Ta vaša svetovalna vloga vam daje veliko moč tudi uh, v svetu. Ja, Hvala v imenu EKR Ralf Paket. Concrete, would, um, able če bi evroobmočje stopilo v recesijo, preden eh, bi Evropska, banka, Evropska centralna banka lahko dvignila obresti, ali bi razmislili tudi o negativnih obrestih in uh, kako bi to vplivalo na gotovino. In drugo vprašanje, ali menite, da lahko monetarna politika poskrbi za trajnostno rast in delo na mesta in ali je tudi to odgovornost ECB-ja? As you know, uh, the currently, the deposit rate is negative at -40 basis points. Ja, trenutno je glede na vloge, uh, mera negativna, -40 osnovnih točk. No, imamo pa seveda tudi politične ukrepe, um, ukrepe spodbujanja kupne moči. To so tudi drugi načini za dvig obrestnih mer. No, Evropska centralna banka pa lahko pri tem ponuja pomembne smernice. Ko sem, kot sem rekel prej, ko razmišljamo o posojilih podjetjem, ne gre samo za trenutne obresne mere, ampak upoštevamo tudi napovedi za prihodnost. Zato je pomembno, da upoštevamo ne samo trenutno stanje, ampak tudi napovedi za prihodnost. Evropska banka uporablja kombinacijo vseh, ECB eh, e uporablja kombinacijo kombinacija vseh teh inštrumentov. Pri obresnih merah je tako, da če so preveč negativne, lahko potem to škodi bančnemu sektorju. No in to bi morali potem oceniti, kako nizko lahko gre do obresne mere. Kar se tiče gotovine, trenutno je mehanizem prilagojen gotovini in tukaj so obresne mere prilagojene mere približno nične. Če bi šli v negativne obrestne mere, pa bi tisti ljudje, ki imajo veliko virov, eh, imeli cele skladišče gotovine. Dobro, ampak tudi tukaj obstajajo druge rešitve. No, ampak v prihodnosti, ko bo manj gotovine, bomo imeli tudi manj problemov s tem. Vse to pa je seveda odgovor na pogoje, s katerimi smo soočeni. Če je gospodarska rast slaba, če je inflacija slaba, se na to pač moramo odzvati. To je bistvenega pomena. Mm, jasni moramo biti pri tem, da želimo ohraniti naše srednjeročne cilje in zato smo sprejeli vse te ukrepe. kar se tiče dolgoročnejših načrtov. Mm, dobrobit eh, bo slonila na izobraževanju, na dobičku, na dobrih institucijah. Če imamo ob tem slabo politiko, to seveda lahko tudi privede do nihanj, ampak uh, dobre uh, dobra monetarna politika pa pomeni, da stopijo v spredje druge politike, monetarna politika pa v ozadje. Če imamo slabo monetarno politiko, je pa to seveda lahko faktor destabilizacije. Šambon. Kaj bi šampon? Gracias, Hvala, gospod predsedajoči. Ja, uh, Gospod kandidat, eh, vemo, da ste predlagani za to mesto, za izvršni svet, eh, kjer bi naj nudili predvsem akademsko podporo za strateške načrte ECB. Eh, vprašanje, po tolikih letih krize, ali se vam zdi, da se je zmanjšala krhkost evra, smo sedaj bolj pripravljeni na naslednjo krizo, kajti vsak dan, ki mine, nas manj ločuje od naslednje krize? Nekateri v monetarni uniji menijo, da ukrepov za okrepitev evra ni bilo dovolj. In pa drugič, kaj menite o nekonvencionalnih ukrepih, ki smo jih eh, uporabljali? Pojavila se je študija, ki pravi, da ni uh, posledic po izhodu iz krize. No in uh, ta študija seveda prihaja iz nizozemske, kar ne preseneča. Tretja točka. Uh, Na zadnje sem vas slišal, ko ste govorili o SSBS. Ali menite, da je to uh, inštrument, ki potrebuje enotno valuto, zato da bi lahko deloval kot uh, finančni inštrument na trgu? In pa četrto vprašanje, kaj lahko naredi ECB s pričo socialnega dumpinga um, ki ga ne za zadnje podpira tudi vaša država z obselitvi v Frankfurt. Uh, been... Kar se tiče arhitekture, naj povem, da smo tukaj naredili veliko, imeli, ustanovili smo nadzorni mehanizem, imeli smo mehanizem reševanja bank, ISM. E In vse to pomeni, da smo sedaj bolj odporni na morebitne naslednje krize. Tukaj moram povdariti dva dejavnika. Torej, najprej treba poskrbeti za to, da bodo fiskalne politike v dobrem stanju. In tudi tukaj je bilo veliko napredka. Eh, v zadnjem desetletju smo poskrbeli za več fiskalne discipline v Evropi v primerjavi z petimi ali šestimi leti Eh, stanjem pred časimi ali petimi leti, smo sedaj bolj pripravljeni na morebitne krize. No in mislim, da seveda obstaja prednost pri skupnih fiskalnih inštrumentov. Zlasti v primeru, da bi prišlo do velikih uh, asimetričnih šokov. Vendar pa m, mm, imamo sedaj Evropo z manjšim neravnovesjem, nimamo toliko toksičnih posojil, nimamo takšnega naravnovesja med presežki in primankljaji. Tako da ne bi rekel, da je Evropa sedaj v zelo eh, krhki, občutljivi. V občutljivem stanju. Mislim, da bi morali eh, še naprej skrbeti za napredek, kot smo to počeli v zadnjih letih. Treba je uh, znižati odstotek uh, slabih posojil v bankah, kajti to je še vedno naša slaba točka potem mislim, da potrebujemo tudi skupni sistem za zavarovanje vlog. Bi pa še enkrat povdaril, v primerjavi s tem, kjer smo bili pred uh, leti, je bilo upravljenega veliko napredka, kar se tiče nekonvencionalnih politik. Mislim, da je rezultat teh bil do sedaj zelo pozitiven. od poletja 2014 smo v Evropi eh, se eh, premaknili v smeri nakupa premoženja, stran od negativnih obrestnih mer, eh, smernice, vse nam je pomagalo. Imeli smo, že pet let imamo ugodne monetarne pogoje in na ta način so. si opomogla podjetja, prišlo je do gospodarske oživitve, do pred nekaj mesecev. Skratka, mislim, da so ti ukrepi bili uspešni. No, kar se pa tiče prihodnosti, tako tukaj, kakor tudi v ZDA, eh, bomo potrebovali ustrezno strategijo za to, kako hitro eh, odpraviti neravnovesja kar se tiče uh, enotnih uh, evropskih obveznic. Eh, tukaj obstajajo različne poti. Pri državnih obveznicah je tako, da te trenutno ne potrebujemo, ne potrebujemo mutualizacije. To gre prepisati političnim odločitvam v evropskem sistemu. Kaj menim z mutualizacijo, lahko bi dali več denarja v ECM, obstajajo pa tudi druge možnosti. Ampak, če res želimo skupno evropsko obveznico, potem bi potrebovali podoben mehanizem kot pri državnih obveznicah. Kar se tiče socialnega dumpinga, torej govorite o davku na dohodke podjetij. O tem sem govoril tudi v svojem pisnem, od, eh, pisnem odgovoru. To je globalno vprašanje, to je evropsko vprašanje, skratka, to je neko horizontalno vprašanje. Gre za te. Eh, za ta super podjetja, ki lahko vodijo nekakšen inženiring svojih, eh, svojih računovodskih izkazov. In tukaj je pač potreben širši odgovor, ne samo evropski. Ampak to morajo najprej rešiti politiki, ne mi. Hvala. Ernest Urtasun. Hvala, Ernest Urtasun. Thank you, Governor, and uh, we follow. Hvala. Z zanimanjem smo prisluhnili vašemu predavanju v Galveju in sicer o finančni nestabilnosti zaradi podnebnih sprememb. Rekli ste, da morajo centralne banke prevzeti vodilno vlogo. Podnebne spremembe so strateška prednostna naloga tudi za finančne sisteme. Zanima me vaše mnenje o tem, kako bi naj ECB uskladila svoje cilje z našimi zavezami na področju podnebja, z zavezami iz pariške pogodbe. Do sedaj smo imeli kar nekaj pomislekov v zvezi z programi nakupovanja premoženja in pa z. Uh, um, zlasti z primerom nakupa uh, premoženja podjetij, recimo, ko gre za um, ehm, dovoljenice za izpuste CO2. Torej, kako lahko ECB uskladi svoje cilje z Pariško pogodbo in uh, ali bi s tem lahko zmanjšali obseg um, kupovanja izpustov? Hvala. Torej, na številnih pod, političnih področjih bodo podnebne spremembe postale zelo pomembna prednostna naloga, tudi za ECB. Treba je dolgoročno načrtovati razogličenje gospodarstva. To je bistvenega pomena. No, vrnil se bom k monetarni politiki, ampak ECB eh, e bo pomembna tudi na področju najprej finančne stabilnosti. lahko bi prišlo do eh, nestabilnosti zaradi izpusta eh, premoženja povezanega z oglikom ali pa iz kakšnega drugega razloga. Eh, in tukaj mora ECB prevzeti svojo um, makropravilnostno vlogo. Treba je izvesti stresne teste in treba je na, treba s pomočjo razkritja in taksonomije razumeti, katera so tista tveganja, ki najbolj ogrožajo eh, evropsko gospodarstvo. Seveda, čaka nas veliko dela na področju finančne stabilnosti, imamo pa tudi veliko dela za nadzornike. Eh, nadzorniki morajo bankam ponuditi smernice glede ocene tveganj v zvezi z posojili in tako naprej. Kar se tiče monetarne politike, pa dvoje pripomp. Eh, ja, šoki povzročajo veliko nihanja na trgu, že sedaj. Že sedaj vidimo motnje na področju proizvodnje, ker so recimo zime premokre ali pa poletja prevroča. To, s tem smo še, že sedaj soočeni v vsakodnevnem življenju. In to bo postajalo vedno bolj pomembno. Vedno bolj bomo morali razumeti <clears throat> fiskalne in pa monetarne učinke eh, podnebja. Kar se tiče izvajanja monetarne politike, tukaj danes ne morem podati dovolj jasnih eh, izjav. Morda ste opazili, morda ste opazili nedavni dokument eh, skupine Bruegel o zelenitvi monetarne politike. Danes to še ni dovolj prisotno. Izračuni v tem dokumentu kažejo na to, da tudi če bi imeli recimo preference za nizko, eh, oglične, za nizko oglično gospodarstvo, eh, je, je končni vpliv minimalen, nekje 4 odstotne točke. To je trenutno sekundarno vprašanje v primerjavi z vprašanjem finančne stabilnosti ali pa nadzora. Ampak videli bomo, kako bo v prihodnosti. Tudi Benoit Correa je govoril o tem pred nekaj meseci, veliko ljudi se s tem ukvarja in uh, tu bomo pač morali videti, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. govornikov drugih skupin ni, sedaj je še postopek eh, oziroma prosta razprava. Eh, Werner Langen. Hvala. Ja, gospod Lein, vašega strokovnega znanja ne bom postavljal pod vprašaj. Eh, kot izvršni. Mm, torej, ne razumem, zakaj zakaj ste zavračali odgovor, ki ga je omenila prvenš Beres? Ne morem si predstavljati, da bi nekdo postal direktor eh, Evropske centralne banke, če mu parlament ne izkaže podpore. In enako velja tudi eh, za vas, ko gre za izvršilni odbor. Um, mislim, da bomo morali v prihodnosti to urediti na medinstitucionalni način za svetom. Podobno se je zgodilo z gospodom Barozom pred nekaj leti. Gospod Barozo je pred svojo izvolitvijo rekel, vsak komisar, ki dobi eh, negativno podporo iz parlamenta s kvalificirano večino, mora takoj odstopiti. In podobno mora veljati za ECB pogoj bi moral biti tudi podpora Evropskega parlamenta. To bi morali sprejeti, zato bi si morali prizadevati, ne pa da rečete, jaz se pravzaprav me to ne briga, druge institucije so me pač eh, predlagale, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bom sprejel uh, to imenovanje. Eh, prosim, da, prosim za nekoliko jasnejši odgovor v zvezi s tem. Thank you just a point, no, because of course you made a question to Mr. Lane and I, but, but Samo še nekaj z institucionalnega vidika. Strinjam se s tem, kar ste povedali, ampak naši sogovorniki, naš sogovornik je tukaj svet. Imamo priporočilo Ekofina in dobili bomo priporočilo parlamenta Evropskemu svetu, ki bo potem moral sprejeti odločitev. Torej, ne gre za problem osebe same. No. Pogodba pa pravi drugače, pravi, da gre za postopek posvetovanja, torej ni zavezujoč. Ampak eh, kakorkoli, mi bi morali se o tem pogovoriti z svetom, o tem, kako bodo upoštevali naše priporočilo. To je politično gledano pomembno. Eh, no, samo pojasnilo v zvezi z vašim vprašanjem. To bi se mi z institucionalnega vidika zdel primeren postopek. Ja, ne bom se strinjal z vami, če menite, da mi je vseeno za podporo parlamenta, eh, to je zelo daleč od resnice. Tudi v pisnih odgovorih sem povedal, da upam, da bom dobil vašo podporo. Eh, vendar pa ne na zadnje Evropski svet tisti, ki sprejme končno odločitev. Tako da vsekakor ne gre za to, da bi mi bilo vse eno za vaše mnenje, ampak istočasno pa ne morem jaz eh, odločati o tem, kakšen je postopek imenovanja. Eh, o postopku odločajo Evropske institucije, ne pa posamične države. Hvala. mislim, da smo s tem zaključili. Hvala lepa, gospod Lejn, za zanimivo izmenjavo stališč. No, mislim, upam, da bo naše mnenje pozitivno, tako da bomo lahko rešili tudi to zadevo. Gospod Kampo, je tukaj predlagam, da začnemo, ne glede na to, da naj bi začeli ob pol. Če se strinjate, seveda, kolegice in kolegi. Govorniki so tukaj, zato mislim, da lahko začnemo. Claudia, may I see the speakers just to check that the speakers are, are here? Is uh, Mr. Ferber present? I don't know. Oh, ah, I will okay, check. Mr. Ferber is here. Uh, torej, enajsta točka. Pozdravljeni, gospod Jose Manuel Kampa. Kakor veste, je on kandidat nadzornega odbora EBA. Izbrali so ga za predsednika Evropskega bančnega organa za kandidata za predsednika, če ga bomo potrdili, bo prevzel tudi te funkcije, kajti gospod Enrija je odstopil v začetku leta. Evropski bančni organ je 19. februarja obvestil parlament o svojem sklepu, gospod Kampa je bil izbran iz ožjega kroga kandidatov. Izbirni odbor je pripravil ta ožji krok kandidatov, neformalno fazo smo že imeli, imeli smo neformalno izmenjavo mnen z gospodom Kampo, zdaj pa v skladu z uredbo opravljamo tudi ta specifični postopek. Gospod Kampa bo imel petletni mandat kot predsednik bančnega organa, zato je to zelo pomembna javna predstavitev, kajti Evropski bančni organ je odgovoren Evropskemu parlamentu in tudi posamezni člani tega odbora morajo podati svoje mnenje v zvezi z imenovanjem gospoda Kampe. Življenjepis gospoda Kampe ste prejeli pozdravljeni, dobrodošli, čestitam vam za imenovanje. Zdaj vam dajem besedo za uvodni nagovor, potem pa boste dobili vprašanje naših poslancev. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, pozdravljeni. V veliko veselje in čast mi je, da sem danes tukaj. Prosili ste me, da vam podam kratko izjavo v zvezi z mojo kandidaturo za mesto predsednika Evropskega bančnega organa. Na začetku želim povedati, da sem mnenja, da bi vsi morali biti ponosni na to, kaj je Evropski manjšnji organ dosegel v desetih letih. Mislim, da gre za, to, za, gre za spoštovano institucijo. In gospod Enrija je tukaj opravil veliko dela, zato mu gre tudi veliko zaslug. Sodelovali so seveda tudi drugi. Evropski nadzorni organi so nastali sredi finančne krize, zato je bila pot težka, veliko je bilo težav na finančnih trgih in uh, to disruptivno okolje je bilo še posebej akutno v bančnem sektorju, zato je bil zagon bančnega organa zelo zahteven. Eksistencialne grožnje so bile nekaj vsakdanjega takrat, ampak če se ozremo nazaj, lahko vidimo, da je EBA pomagal pri stresnih testih in pri tem, da so vlagatelje zdaj v boljšem položaju, kar zadeva sprejemanje odločitev, in zagotovili smo tudi, da imamo dobro bančno industrijo, prav tako pa zagotavljamo ustrezno delovanje skupnega trga v Evropi, zato ker se izvaja naprimer skupni okvir za reševanje bank. Vseeno se zdi, da obstajajo še vedno odprti izzivi, najpomembnejši je operativni, Brexit pomeni, da je EBA morala spremeniti fizično lokacijo in nujno je, da to opravimo na kratek rok. Naš cilj je tudi, da izvajamo bančne reforme in da se spopadamo z novimi izzivi, naprimer Brexit ali finančna tehnologija, predstavljajo za bančno industrijo. Jaz menim, da je temeljni cilj za oblikovanje EBA še vedno enak, namreč izpolnjevati mora mandat, ki je, da zagotavlja enotni nadzorni okvir za celotni bančni sektor, zato da zagotovimo, da bo stabilno finančno okolje koristilo vsem. Ta mandat je še danes zelo veljaven in to bo vodilo tudi moje delo v prihodnjih petih letih. EBA ima tri pomembne naloge, pripravlja enoten pravilnik, spodbuja konvergenco in harmonizirano izvajanje pravil in izboljšuje preglednost bančnega sektorja s pomočjo različnih orodij, naprimer stresni testi, ocenjevanje tveganja in krepitev preglednosti podatkov. To je mandat, ki je jasen in to bo ostalo v veljavi tudi v prihodnih petih letih. Vendar prednostne naloge se bodo spremenile. EBA se mora pripraviti na nove izzive in to čim bolje, drugače bi lahko bila ogrožena finančna stabilnost. Finančna industrija in bančništvo se mm, bodo spremenili zaradi tehnologije, zaradi novih pričakovanj potrošnikov najverjetneje bo prišlo do nadaljnih strukturnih sprememb. EBA je tukaj v zelo pomembnem položaju. Veliko izkušenj imamo na tem področju in uh, naše izkušnje bodo samo še bolj dragocene v prihodnosti, zato ker bomo mi lahko vplivali na prehod, ki se bo zgodil Na več področjih bomo aktivni, naprimer na področju regulative ali pravil. Želeli bi preprečiti, da bodo ogroženi potrošniki. Sodelovali bomo tudi z novimi podjetji na tem področju. Prav tako bomo poskusili širiti najboljšo prakso po Evropski uniji. Četrta naloga bo zagotavljanje podatkov o stanju v industriji in o tem, kako ta sistem deluje. Ocenjevali bomo različne ranljive elemente in eh, poskusili bomo zbirati koristne podatke. Govorili pa bomo tudi o tem, kako se pravila izvajajo v praksi. Eba bo te podatke posredovala komisiji in drugim organom, zato da bo delovanje jasno vsem. Seveda tudi sodelovanje na mednarodni ravni bo zelo pomembno. Načrtovanje dela okrog Brexita je zelo pomembno, vendar ne gre samo za to. Poskusili bomo tudi stkati dobre odnose s tretjimi državami. In na koncu želim povedati tudi, da bo Eba poskusila to nalogo izvajati v skladu z tem, kaj je primerno za koga, kdaj. Želimo poskrbeti, da bomo sledili ustreznim ciljem. Načelo sorazmernosti je treba vedno upoštevati, naprimer varnost potrošnikov, dostop do finančnih storitev, konkurenca, spodbujanje skupnega trga in tako naprej. To bomo vedno zagovarjali. Seveda pa so pomembna tudi druga orodja, ki bi jih morali ustrezno uporabiti, zato da poskrbimo, da se bodo dosegli cilji in da bomo ohranjali neutralnost. To je zelo ambiciozna agenda in v veliko čast mi bo če lahko jaz v prihodnosti pri tem sodelujem kot predsednik Evropskega bančnega organa. Hvala lepa za priložnost, da sem danes tukaj. Zdaj bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanja. Hvala, hvala za vašo predstavitev. Zdaj pa Markus Ferber. Hvala, gospod Kampa. Če dovolite, bi govoril nemško. Upam, da zdaj zadeve delujejo, se razumemo čudovito. Dve kratki vprašanje imam. Govorimo o direktivi in uredbi za mm, lasten kapital. Glasovali bomo o rezultatu trialoga k malu in EBI je bila da na naloga, da oceni in da zniža stroške za MSP-je za vsaj 10 odstotkov. Kako boste k, tej, k temu pristopili? In bazelski odbor se je dogovoril o svežnju za Bazel 3. V naslednjem mandatu bomo govorili o izvajanju tega svežnja. Zanima me, ali imate kakšno mnenje v zvezi s tem. Zanima me, ali naj to prevzamemo kar v celoti ali lahko še kje kaj izpilimo. Kaj menite tudi o načelu sorazmernosti? To so moje vprašanja. Hvala. Ja, hvala za vprašanje. Kar zadeva sorazmernost in vlogo EBE. Kot sem povedal na začetku, mislim, da bi morale dejavnosti temeljiti na enem načelu. Zaenkrat se posvečamo upravnim bremenom in podatkom. In mislim, da bi tukaj morali biti sorazmerni. Ja, ampak lahko bi to analizirali še bolj podrobno, zato da bi zagotovili sorazmernost tudi pri pravilih za posamezne institucije, glede na to, kakšen poslovni model imajo. Evropska unija je sprejela odločitev v preteklosti, namreč sprejeli smo bazilske zahteve za vse bančne institucije. To je odločitev, ki jo je treba analizirati tudi pri tem novem bazilskem svežnju. določene zahteve že kažejo v to smer. Jaz pa mislim, da bi morali oceniti, kakšna je struktura bančnega sektorja v Evropi in kakšne institucije imamo. Potem pa se moramo odločiti, kako bi najlažje dosegli cilje, ki jih imamo. Določenih ciljev seveda ne smemo izpustiti iz rok. Naprimer, stabilnost finančnega trga je nekaj, čemu se ne moremo odpovedati ne smemo dopustiti, naprimer, da bi bili davkoplačevalci obremenjeni, konkurenco moramo ohraniti, skupni trg moramo ohraniti. Ampak, ko enkrat za to poskrbimo, mora EBA sodelovati v razpravah o tem, kako rešiti upravno bremena, pa tudi pri drugih vprašanjih. Hitro ste odgovorili, zato še eno kratko vprašanje. Vi ste vodja globalnih zadev za banko Santander. Vi ste torej glavni lobist za eno največjih bank. Zanima me, kako boste potem lahko neodvisni. Lahko bi rekel, da lahko zagotovim za svojo neodvisnost. Jaz sem oseba, ki ima veliko izkušenj. In zadnjih par let sem bil pri Banko Santander, to je del mojega poklicnega eh, razvoja, moje karijere, tega ne zanikam. In tudi te izkušnje bom seveda pripeljal k EBA. To je popolnoma v skladu s tem, da je nekdo objektiven. Mislim, da s tem lažje razumem različna mnenja in različne orodje in različne zahteve, ki jih potrebujemo za to, da zagotovimo, da bo bančni sektor deloval tako, kot je treba. To je tudi cilj EPE. E. Mislim, da so te izkušnje zdaj del mojega ozadja. Bil sem vladni uslužbenec, pa tudi akademik. In zaradi tega imam zdaj edinstveno perspektivo, kako gledati na vse skupaj. Hvala, prvonš brez. V zvezi s tem zadnjim vprašanjem, od leta 2014 ste v Santanderju in tam delate na področju regulative. To so zadeve, ki so v pristojnosti EBA. Pogosto pravim, da je težko biti objektivni v takšnih situacijah. Zanima me, kako boste vi upravljali z stiki z banko Santander, kajte prav gotovo bodo z vami želeli navezati stike. Moje drugo vprašanje zadeva pranje denarja. Kakor veste, teče revizija in sicer EBA bi naj bila neke vrste platforma za usklajevanje na področju preprečevanja pranja denarja. In zanima me, kaj vi menite o tem boju na evropski ravni in kaj to pomeni, ko bo treba sodelovati med različnimi finančnimi preiskovalnimi enotami. Kako bi zagotovili usklajevanje med temi enotami? Ali pa po vašem mnenju morda potrebujemo še kak drug organ. Hvala. Hvala za vprašanje. Kar zadeva sorodno vprašanje v zvezi z mojimi izkušnjami pri Santanderju, če vas prav razumem, je bilo vprašanje, kako bom upravljal s tem odnosom v prihodnosti. In glavna naloga predsednika Ebe je, da je v stiku z deležniki. In če sem v stiku z deležniki, to ne pomeni, da bom dal prednost komerkoli. Zelo previden bom moral biti, da bom poskrbel, da bom pošten, zato da bom imel odnose z vsemi deležniki, da ne bo šlo samo zato, da bodo name vplivali velike banke ali majhne banke. Vsem je treba dati besedo kako bom to dosegel, zelo previden bom, poskrbel bom, da bom pregleden v komunikaciji z njimi, pregleden bom do odbora in do skupnosti. Tukaj bi lahko prišlo do konflikta interesov. Ljudi bom torej spodbudil k temu, da so pozorni na to in da bo mogoče razumeti, da se bom včasih pač vzdržal, zato ker bi lahko prišlo do navkrižja interesov. Po drugi strani pa bom seveda v stiku z deležniki, zato ker eh, je to nujno potrebno. Drugo vprašanje. Govorili ste o pranju denarja. Vprašanje je, ali je to izziv za Unijo. Da, to je velik izziv za EU, na področju preprečevanja pranja denarja in skladnosti moramo tukaj biti zelo robustni, ampak robustni smo samo toliko, kot je robusten najšipkejši člen. Kaj ti, če imamo enkrat eh, skupni trg, potem je pač tako, da je najšipkejši člen odločujoč. To pomeni, da bomo morali delati usklajeno, ne samo organi za preprečevanje pranja denarja, pa tudi drugi. In če sem drugi del vašega vprašanja prav razumel, je vprašanje, ali so trenutne zmogljivosti EBE zadostne za upravljanje teh nalog. Kar zadeva pristojnosti za preprečevanje pranja denarja, mislim, da potrebujemo 12 polno zaposlenih oseb pri EBI. To je zelo omejen doprinos za veliko nalogo. Torej, mi zaenkrat ne bi delovali kot centralizirana agencija, ampak bolj kot koordinator. Je to idealno? V srednjem roku bi to lahko bil korak v pravo smer. Zaenkrat še nisem tako seznanjen z različnimi organi na področju preprečevanja pranja, organo, eh, pranja denarja na nacionalni ravni. Upam, da to razumete, ampak eh, kasneje se bomo prav gotovo bolj podrobno lotili te naloge. Hvala. Hvala, Ramon Tramosa. Hvala, gospod Galtieri. Pozdravljeni, gospod Kampa. Uh, Hvala, najprej vam želim čestitati. V predstavitvi v Štrasburu ste dosegli, da smo se koordinatorji v petih minutah dogovorili in to se ne zgodi uh, pogosto v Evropskem parlamentu. Bili ste torej zelo prepričljivi in upam, da boste v naslednjih letih opravili odlično delo. Imam vprašanje v zvezi z NPR, torej z slabimi posojili. To je za me nerešena tema. Bančna unija je sedaj blokirana zaradi tega, ker ne uspemo sprejeti dogovora o zmanjševanju tvegan in pa porazdelitvi tvegan med državami. Nismo pripravljeni na to, da bi se izognili novemu valu slabih posojil, če bi nastopila podobna kriza kot tista leta 2008. ena izmed mojih obsesij v zadnjih letih eh, je ta tema. No, eh, Mario Draghi je novembra 2017 eh, odgovarjal na podobno vprašanje in takrat je rekel, da je vzrok za slabo posojila slabo izvajanje um, direktive o um, plačevanju storitev. Eh, torej, vemo, kako je to ustaljeno v eh, Evropski uniji, treba je plačati eh, račun za storitve v 30 dneh, vendar pa se to marsikaj ne izvaja. Mario Draghi je tudi obtožil države članice, da so. Uh, z neplačevanjem računa povzročili nesolventnost številnih malčnih podjetij po Evropski uniji. Zato je moje mnenje in pa mnenje Marija Draga, Dragija, da na te primere nismo pripravljeni. V Španiji, eh, recimo v sedanjem zakonodajnem obdobju, nismo uspeli odobriti zakonodaje eh, o. o zakonodaje o tem, torej o neplačevanju. Hvala, zastavili ste mi vprašanje, kako zaskrbljeni bi morali biti zaradi slabih posojil in eh, kaj menim o pripravljenosti bank, da se spopadajo s krizo, kot je bila leta 2008. Leta 2008 smo imeli res spektakularno veliko krizo. Takrat smo dejali, da je bila ta kriza podobna 30 letom prejšnjega stoletja. No, upajmo, da se to ne bo zdaj ponovilo preko 80 letih. Morda lahko pride do cikličnega upada aktivnosti gospodarstva, ampak upam, da ne bo prišlo do takšne krize kot leta 2008. Imamo nova pravila, banke so zdaj bolje kapitalizirane kot prej, prav tako ni takšne koncentracije kot prej. V nekaterih državah je bilo veliko težav tudi na področju makroekonomske slike države, zato mislim, da ne bo prišlo do takšnega skoncentriranja slabih posojil v posameznih državah in v posameznih sektorjih, kar zadeva zamude s plačili. To je zelo pomembno vprašanje, kajti to odraža ne samo dejstvo, da gre do zamud pri plačilih, ampak da gre tudi za spremembo moči na trgu. Velika podjetja, veliki kupci ali vlade, kakor ste dejali, lahko ima potem več moči kot drugi v proizvodni verigi. In to kaže potem na dejstvo, da ni dovolj konkurence v posameznem sektorju. Počasi prehajamo na situacijo, kjer imamo več učinkovitih plačil manj je drugih težav na tem področju in poskrbeti moramo, da se to obdobje ne bo podaljšalo, kajti to bi lahko pripeljalo potem do krize. Omenili ste špansko zakonodajo. Španija je večkrat predlagala zakonodajo, s pomočjo katere so poskusili zmanjšati to obdobje. No, mm, nalaganje fiksnega obdobja za plačila je zelo zanimivo pravilo, glede na to, da lahko zasebne strani prosto sprejemajo odločitve glede tega, kakšne dogovore bodo sprejele v smislu plačil. Sveda, gre za moč na trgu, zato bi morda morali uvesti takšno omejitev. Hvala, gospod Urtasun. Hvala, gospod Kampa. Tri vprašanja imam za vas. Najprej vaše razmišljanje o stresnih testih. Kako bi jih izboljšali? Um, glede na to, da se zdi, da stresni testi um, ne uspejo odkriti napak v finančnem sistemu. In pa potem še trgovine, pri katerih prihaja do goljufi. V Španiji je banka iz Santanderja dobila milijonske kazni zaradi goljufi pri prodaji. Nismo, z, eh, nismo zadovoljni z ukrepi gospoda Dragija na tem področju. Ali bi vi tukaj uvedli kakšne drugačne prakse? In pa tretje vprašanje. vi bi imeli neposredne odnose z evropskimi regulatorji v Evropskem bančnem organu. Kako boste lahko zagotovili, da ne bo nobenih naskriži interesov pri tem? In moje konkretno vprašanje, eh, ste vi še vedno zaposleni v banki Santander? In eh, če ja, ali se vam zdi, da ste, da ste primerni kandidat za mesto, za katerega se potegujete danes? Gracias. Eh, try to try. Hvala. Bom poskusil odgovoriti na ta vprašanja. Najprej stresni test in kako jih izboljšati. Nekoliko manj kritičen bom, kot uh, ste, po mojem mnenju, vi, glede na to, uh, kako ste zastavili vprašanje. Stresni testi so povečali preglednost in tudi dojemanje robustnosti institucij v primeru, da bi prišlo do stresov. Seveda, lahko govorimo o tem, ali je kozarec na pol poln ali na pol prazen, ampak cilj stresnih testov je identificirati banke, ki so neuspešne. Banke se potem razvrsti in če si pogledamo te standardne razvrstitve, lahko vidimo, da so banke, ki so bile nizko uvrščene, so potem nizko uvrščene tudi na področju stresnih testov ali rezultatov stresnih testov. Sistem je relativno robusten glede tega, da izpostavlja ranljive točke prejšnji predsednik Ebe je že dejal, da želi Eba govoriti o tem, kako bi lahko reformirali stresne teste v prihodnosti. Verjetno ne za cikel za leto 2020, ampak za naslednji cikel pa že kot predsednik Ebe bi prav gotovo bil proaktiven pri teh razpravah, zato da bi dosegli kakšen sklep zdaj pa prodaja v finančnem sektorju. Načelo bi moralo biti načelo nične tolerance. Ampak kaj to pomeni? Kako poskrbeti, da je to učinkovito? Torej, kaj so ustrezne informacije, ustrezni podatki, kaj je ustrezna ocena glede sprejemanja dogovorov z obeh strani, tako strani stranke, kot tudi z institucije. In uh, mislim, da imamo tukaj dva elementa. Veliko preglednosti in veliko profiliranja strank, zato da se pravi produkti prodajo pravim strankam. Kakor sem povedal na začetku, je zaščita potrošnikov ključnega pomena V zadnjih letih veliko govorimo o solventnosti in o reševanju bank, mislim pa, da bomo v prihodnosti več govorili o zaščiti potrošnikov. Veliko dela nas čaka še na tem področju. In še tretje vprašanje, moj odnos z banko Santander. To vidim, da vas zanima oziroma skrbi, dejali ste, kaj bi lahko storil lahko vam povem, da bom z veseljem prišel sem, kadarkoli in govoril o teh vprašanjih, če menite, da obstaja kakšna situacija ali kakšna možnost, da dajem neupravičeno prednost Banko Santander. Dejali ste, ali sem še vedno zaposlen v Banko Santander? Da. Zaenkrat sem, ampak se poslavljam, dejali ste, ali bi bilo bolje, če ne bi bil več zaposlen. Verjetno da za namene kandidature za predsednika EBA, ampak, kakor veste, imam tudi svoje življenje in mesto predsednika EBA je zelo negotovo. Če bi najprej pustil službo tam in se potem prijavil, bi to bilo veliko tveganja, ampak eh, to tveganje ni bilo sorazmerno. Ampak eh, mislim, da ne bi bilo velike razlike, ali bi Banko Santander zapustil dva ali tri tedne, preden sem ga zdaj ali preden sem se oglasil tukaj. Pomisleki v zvezi z naskrižjem interesom in tako naprej bi najverjetneje še vedno ostali hvala. Hvala za ta odkrit odgovor. Zdaj pa mislim, da lahko sklenemo. Sklenili bomo to zelo zanimivo javno predstavitev. Hvala lepa. Zdaj bomo prekinili in ob 12.30 nadaljujemo z glasovanjem.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 de, de hi. I just wanted to. Um, yeah, colleagues, um... Kolegi, začnimo najprej s testom, torej testno glasujemo. Okay. Oh, still some colleagues, please. May... V redu. Torej, prosim, vsi kolegi, glasujte. Vzmejo najprej vtaknete glasovalne kartice v napravo. V redu. Vse v redu. Najprej prvo posvetovanje o rezultatih trialoga. Najprej poročilo Sofi Intveld, uh, PEP, torej Vseevropski osebni pokojninski produkt. Čestitke poročevalki za delo pri trialogu. In sedaj bomo glasovali poimensko, Peps. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 25 za, 4 proti, 17 pa je vzdržanih. In je to poročilo sprejeto. Čestitke pročevake. sedaj pa poročilo Hokmark, eh, dve poročili pravzaprav, ki sta del pančnega svežna. Tudi tukaj čestitke vam in pa gospodu Simonu za te dobre rezultate, sicer težkega zakonodajnega dela. Mislim, da je bilo upravljeno dobro delo in sedaj bomo poimensko glasovali. The vote is closed. Konec glasovanja. 44 za, 4 proti, nič vzdržanih, čestitke. Potem pa še uh, drugo širino uh, eh, gospoda Hopmarka, tudi tukaj bomo pomensko glasovali o sposobnosti za pokrivanje izgub in tako dalje. Vote is closed. Konec glasovanja isto 44 za, 4 proti, nič vzdržanih, res kar velika večina. Čestitke. In nekaj želite še dodati, gospod Hukmek. Hvala. Najprej moram reči, da sem ganjen sredi te visoke podpore, no pa da sem bolj resen. Res bi se rad eh, zahvalil vsem pročevalcem v senci. To je bil težek dosje, ampak smo odlično sodelovali v razpravah tudi sedaj pri končnih razpravah s svetom smo bili zelo konstruktivni. In tudi vi ste upravili odlično delo kot eh, predsednik odbora. Zato res hvala lepa. In predvsem hvala lepa vsem pročevalcem v senci. Vse ste vsi tukaj, kaj ne. In pa tudi vsi drugim se zahvaljujem. Ne samo pročevalcem v senci. In to je tudi moje zadnje poročilo iz tega mandata nasplošno v parlamentu, zato je to še zame posebej gnljivo. Res hvala lepa. V veliko veselje naj bi bilo sodelovati z vami in pa z celotno pogajalsko ekipo. Sedaj pa Peter Simon, poročilo uh, najprej CRD. Pet glasujemo. Konec glasovanja. 41 za, 2 proti 5 vzdržanih in potem še drugo pročilo, CR2. Glasujemo. Konec glasovanja. 41 za, 2 proti 5 vzdržanih tudi tukaj pri CRR2 široka večina in tudi tebe čestitke Petrem in pa celotni ekipi. Ali želite kaj dodati? Äh, Hvala lepa vsem poročevalcem v senci. Vesel sem, da ta rezultat kaže na to, da če je v parlamentu delujemo v duhu sodelovanja, lahko imamo močno pogajalsko stališče napram svetu. In eh, čez veliko uspeha želim vsem tistim, ki bodo v naslednjem zakonodajnem obdobju eh, dokončali Bazel 3. Upam, da bo sodelovanje prav tako dobro, eh, kajti takrat bo pomembna tema sorazmernosti, o kateri smo govorili tudi ob zaslišanju kandidatov za finančne organe. Zahvaljujem se vam za sodelovanje v zadnjih letih in pa želim eh, veliko uspeha vsem tistim, ki bodo ta svežen dokončali v naslednjem zakonodajnem obdobju. Much, hvala lepa, Peter. Še enkrat čestitke in hvala lepa za odlično sodelovanje. Torej, res so bili vsi odlični, pravi, da smo ponosni na vse vas v tem odboru, v tem parlamentu. Hvala. Sedaj pa imenovanja. Najprej SRB. Tukaj imamo ustni predlog spremembe ILS-a -ja in to bo ločeno glasovanje najprej najprej vaš predlog spremembe, torej kdo je za proti vzdržanje spreto, sedaj pa bomo tajno glasovali o omejevanju gospe Laviole kot eh, članice za ZRB za pet leti mandat. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 za, 8 proti, 3 vzdržani. Čestitke, uh, gospe Lavioli. In sedaj naprej. Gospod Lejn, prvajam za člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke, torej najprej SND ustni predlog, um, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o odobritvi imenovanja predsednika Evropskega bančnega organa. Tudi tukaj bomo tarno glasovali. Um, glasujemo. Konec glasovanja. 33 za, 8 proti, 6 vzdržanih. Gospod Lejn, čestitke. Uh, In sedaj še, gospod Kampa, uh, kandidat za predsednika Evropskega bančnega organa. Najprej uh, eh, SND imajo ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o odobritvi imenovanja gospoda Kampe kot predsednika EBE. Uh, tajno glasujemo. Prosim, glasujte. Konec glasovanja, 35 eh, za, 8 proti, 5 vzdržanih sprejeta. Gospod Kampa, tudi dva čestitke. Uh, in še nekaj. Prvonš najprej, potem pa bom sam še nekaj povedal. Kdo bo govoril o isti temi? Morda. Uh, To so tri pomembna imenovanja. Naš postopek izbora je omogočil, da smo izbrali kandidatke in kandidate, ki bodo odgovorni na svojih funkcijah, ampak res bi spostavila težavo, ki se je pojavila. Tukaj smo že več kot te težave v parlamentu, sedaj je to um, Eh, za admirovanje, ampak gledajte, um, enakost med spoloma oziroma večja zastopanost žensk pri teh eh, funkcijah. Eh, moram reči, da se je tekom mandata um, situacija tukaj le še slabšala. Uh, prej smo imeli še predsednico SSM-a, sedaj je to moški in enako uh, bo veljalo tudi za drugo kolegico, ki bo zapustila svojo funkcijo in sicer na podlagi pravil ECB, to je, so pa druga pravila, kot pa so bila pri nas določena. In gospod eh, predsednik eh, Marijo Santeno, vem, da ste pisali, da ste povedali, da smo zaskrbljeni zaradi te situacije in pa kako so oblikovani se z nami. Eh, komisija in pa svet tukaj pošiljata ože se z nami, se kandidate in morajo vedeti, da moramo govoriti o tem in mislim, da moramo mi poslati zelo jasno sporočilo. Glede, na neki točki moramo biti bolj grobi, kot pa smo bili do sedaj, če želimo, da se bo kaj dejansko potem v praksi spremenilo. Hvala, Primož. In res je. Tukaj je prišlo do protislovja. Res je, imamo dobre kandidate, ampak je pa res, pri vsej posamečni zgodbi um, obstajajo dobre razlogi, zakaj smo se odločili, kot smo se. Mi smo, naprimer, samo po enega kandidata, torej vemo, kakšne so zgodbe iz ozadja in pa kontekst. Mislim, da specifično ne moramo kritizirati posameznikov za te kandidate, ampak po drugi strani je pa res, širše gledano, da nasplošno smo v situaciji, ko ni možnosti za večje spodbujanje tega koncepta enakosti spolov oziroma uravnoteženosti pri kandidatih in kandidatkah. Tega se moramo lotiti. Enakost med spoloma ni edino takšno vprašanje. Tukaj potem še drug problem različnih določb. Z gospodom Lenijem smo se prej pogovarjali o tem, kako pomembno ali pa nepomembno je posvetovanje. Tukaj so nekateri posamečni primeri, ki so pomembni in sedaj je tudi stvar o tem, da se seveda naš mandat končuje. In še nismo dokončno imenovali nekaterih zelo pomembnih kandidatov. To so torej praktične težave, ampak res so tukaj tudi pomena politična vprašanja in probleme. Bomo to spostavili pri koordinatorju in um, res v prihodnosti moramo parlamentu omogočiti več možnosti, da imamo večjo vlogo in pa da vse institucije prevzame odgovornost pri teh imenovanjih, ne pa samo nekatere. Treba poštevati vlogo parlamenta in pa tudi splošni cilj, da se spodbuja enakost med spoloma na vrhu naših finančnih institucij. Toliko. Uh, Sven, prosim. Sven, hvala. Zelo na kratko. Seveda pozdravljamo predloge sprememb, ki so bili vloženi k poročilu. Poročilo. To je pomembno vprašanje za celoten parlament, ampak vseeno. Gledajte, to že dolgo časa govorimo. Po zadnjem imenovanju gospoda Deginesa smo potem pisali, ko so dejali predsednik gospoda Santeno in v pismo smo zahtevali spremembo postopka pri oblikovanju teh ožjih seznamov. In se ni nič zgodilo. Do sedaj nič. In če bomo še vedno Eh, glasovali za te moške kandidate, potem bo v bistvu svet um, menil, pa to so tisti koristni tepci v parlamentu. In mislim, da preden gremo na plenarno zasedanje, moramo o tem razmisliti. Mi bi radi zadržali ta postopek in radi bi začeli pogajanja, tako da bomo dejansko nekaj dosegli. Konkretno, nisem nič proti konkretnim kandidatom, ne gre za to, gre za postopek. In dejansko moramo doseči, doseči to enako smo spolno, ne pa da samo pač govorimo o tem. Hvala, Markus. Sedaj bi zaključili s tem, gledajte, smo glasovali in IRS in SND sta pripravila predloge sprememb in sedaj pa vidim te govore. Ja, seveda je pomembno, ampak gledajte, zelo jasni smo bili. Gledajte, kaj pričakujemo na nacionalni ravni. Tudi v ustnih predlogih je tako pisalo. Gledajte če ne bo žensk na nacionalni ravni, potem ne bo žensk na evropski ravni. In še nekaj. Imeli smo tudi eno imenovanje pred temi tremi in je bila tam ženska na voljo in večina tega odbora je glasovala proti ženski v tem primeru. Zato res ne želim te retorike, ali pa retorika glede tega postopka. Ja, v naslednjem mandatu moramo o tem govoriti, ampak gledajte, um, ne moramo govoriti, češ, ja, abstraktno smo vsi za, potem, ko pa se pojavi tukaj konkretna ženska, um, potem je pa drugače. Ne, mislim, da nima smisla, da se spravljamo takšne um, retorike in pa leporeča. Samo nekateri so podprli to žensko. Markus. No, vsi smo nekaj povedali, ok, ampak kar je pa sedaj bolj pomembno. Eh, pa je tole. Glejte, tukaj smo zgosovali ta besedila na podlagi treh glavnih skupin, ILS, SND in ALDE. In seveda ne želimo, da so tam imenovani neki talci. Ti kandidati so dobri, kajti sedaj smo jih potrdili. Ampak po drugi strani pa želimo posredovati jasno politično sporočilo. To je sedaj to ravnoteže, za katerega smo se odločili. In sedaj moramo biti dosledni, glede na to, kar smo izglasovali. Kot rečeno, vse to je svoja zgodba, specifično, potem pa so tukaj splošne probleme, to je pa nekaj drugega. Ok, sedaj pa naslednje glasovanje. Letni pregled rasti o evropskem semestru. 2019 za usklajevanje ekonomskih politik, Tom van den Kendelare. Uh, kompromis 8. A, eh, kdo je za uh, sprejeto kompromis B, za proti sprejeto kompromis C, za proti vzdržanje sprejeto. Uh, kompromis D za proti vzdržanje sprejeto, E za proti vzdržanje sprejeto. Uh, kompromis F za protizdržanje sprejeto, eh, kompromis G za protizdržanje sprejeto, kompromis H za oziroma še 1, 6, 8, še prej, eh, kdo je za protivzdržanje zavrno, kompromis H za protivzdržanje sprejeto, um, I za protivzdržanje je sprejeto, J za protivzdržanje je sprejeto, K za protivzdržanje je sprejeto, kompromis L za protivzdržanje je sprejeto. No, danes mi ne gre. Um, torej, še 142 za, protivzdržanje je zavrneno, 142 to 57 um, zavrnil, potem 250 um, za protivzdržani um, zavrnil, komunist M uh, za protivzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromis N, uh, tisti prej so brez predmeti, sedaj pa N, N za protivzdržani sprejeto. Eh, predlog 49 eh, za proti vzdržanje zavrljeno, kompromis O za proti vzdržanje sprejeto, kompromis P za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 48 za proti vzdržanje zavrljeno, kompromis 50 za proti vzdržanje zavrljeno, kompromis Q za proti vzdržanje sprejeto, kompromis R za proti vzdržanje sprejeto, kompromis R za proti vzdržanje sprejeto, kompromis S za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotne besedilo, kot je bilo spremljeno, poimensko glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja. 35 za, 9 proti, 3 vzdržanje. Čestitke poročevalcu. In smo zaključili sestankom v ponedeljek 4. marca ob 3. ob 4. oziroma ob pol 5. bo naslednji sestanek. Od 3 do 4.30 bo naslednji sestanek. Hvala lepa in lep dan.